dobro jutro prosim da zasedete svoje mesta dobrodošli na sejo odbora za nadzor nad proračunom nadaljujemo z včerajšnjim delom pozdravljam gospod podpredsednico Georgijevo in pa člane računskega sodišča gospoda Lazarosa in Itala je iz računskega sodišča. Danes imamo z nami tukaj super komisarko za proračun za razrešnico. To je zelo težko delo, kajti vsa odprta vprašanja, ki so ostala, jih zastavimo vam. Torej, predpostavljam, da bo danes zelo zanimiva razprava lahko vam kar predamo besedo, da boste vi predstavili vaš pogled na to zadevo. Najlepša hvala, gospa komisarka, izvolite. Uh, for... Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim danes tukaj v odboru. Zahvaljujem se vam tudi za zelo natančno opravljeno delo pri prejšnjih zaslišanjih, pri tem zaslišanju, pri naslednjih, ker ste zastavili zelo pomembna vprašanja. Priznam, da smo pri odgovorih na vaše vprašanja odkrili področja, kjer imamo še veliko dela za to, da na boljši način organiziramo informacije. Zato, da bomo manj, manjkrat odgovorili na pisna vprašanja, da se bomo vrnili na to vprašanje odgovorili kasneje. Gospod Laseros je tudi tukaj, rada bi se zahvalila tudi njemu in kolegom iz računskega sodišča za pomembno delo, ki ga upravljajo v imenu Evropske unije in v imenu naših državljanov. Lahko samo potrdim, da smo vzpostavili odlične delane odnose med komisijo računskim sodiščem, s tem, da vseeno priznavamo neodvisnost računskega sodišča. V naslednjih letih mislim, da lahko dokažemo, da bomo skupaj lahko storili še več za to, da bomo skrčili žrtve naših državljanov v imenu Evropske unije. Rada bi se zahvalila tudi kolegom z komisije, dobili smo 380 vprašanj iz vašega odbora. Na to smo odgovorili čim bolj natančno, čim bolj poglobljeno. To delo obravnavamo zelo resno. Kot komisarka za proračun bi rada poudarila zelo pomembno realnost za nas. In to je da se je čas debelih krav za proračun končal. Sedaj imamo priložnost, da se osredotočimo bolj na to, kako lahko čim več dobimo za enako količino denarja, kako lahko čim več dosežemo z enako količino denarja, z enakim proračunom in kaj lahko še storimo, da bomo še bolj učinkoviti. Slišali ste da se komisija zauzema za čim tesnejši dialog z vami in s računskim soliščem. Želimo tudi izboljšati nadzorne sisteme, poenostavitev pravil, boljše rezultate in pa da vključimo naše partnere pri izvrševanju proračuna. Zelo dobro podlago imamo za začetek našega dela. Sedišče je ugotovilo, da, so, da je računovodstvo zanesljivo, da se je globalna stopnja napake stabilizirala. Vendar pa še vedno leži okrog 4,7 odstotka nad pragom, ki smo se ga stavili 2 odstotkov. ne moremo vzeti to stopno 4,7 odstotka za stopno, s katero smo lahko zadovoljni. Kaj bomo storili glede priporočil sodišča? Prvič, poenostanitev. Zelo enostavno je to. Stopnja napake nižja, če so pravila bolj jasna odpraviti moramo nepotrebne zahteve, ki ne prispevajo k dodani vrednosti. S tem bomo lahko na boljši način izvrševali proračun in znižali stopnjo napake. To je eden od ciljev za naš eh, program za leto 2014-2020. Sedaj smo poenostavili sistem v Evropskem socialnem skladu in včeraj je bila z vami tudi komisarka Tyson. Bolj pametna pravila pomenijo, da naši raziskovalci in mala podjetja lahko nadaljujejo s svojim delom, namesto da čas zapravljajo za izpolnjevanje obrazcev. Lahko nadaljujete z javnimi naročili, vendar pa poenostavitev ne pomeni nič, če tega ne bomo izvajali na terenu in v praksi. Od držav članic želimo, da ne bodo več zbirali podpisov do 40 podpisov, če bo mislijo, da bodo s tem dosegli večjo zanesljivost. Sprejeli smo že program za leto 2015 in eh, tam se zauzemamo za ponastavitev na ključnih področjih, kot je kmetijstvo, kohezijska politika. Tudi v mojem direktoratu se zauzemamo za bolj celovito obravnavo projektov. Drugič, stopna napak bi bila nižja, če bi države članice primerno izvedle nadzor na prvi stopni če bi države članice uporabile vse informacije, ki jih imajo na voljo za popravo napak. S tem bi verjetno skrčili stopno napak na polovico. Torej, imeli bi 3,9 odstotka na mesto 4,7 in za razvoj podeželja eh, tudi za 2 odstotka nižje, nižjo stopno s tem lahko samo še nadaljujem in navajam primere, vendar pa je pomembno, da države članice izvedejo nadzor na prvi stopni. Tretjič. Zelo strogi moramo biti pri prekinitvi in pri zaustavitvi plačil samo če bodo ti ukrepi res boleči, bomo dosegli cilje, ki smo si zastavili na področju finančnih interesov evropskega proračuna. Kot veste, smo se v zadnjih petih letih zelo potrudili in finančni popravki predstavljajo 2,2 odstotka vseh plačil. Ti popravki bodo uvedeni, če države članice ne bodo izvedle ukrepov. Uvedli smo nove spodbude v programih in zadržali bomo 10 odstotkov plačil pri kozijskem skladu, dokler ne bomo dosegli, dobili izkaza zanesljivosti vseh računov. Izdelali bomo tudi smernice o konkretnih vprašanjih in izzivih, s katerimi se soočajo države članice, kajti vsaka država, vsako področje ima pač svoje posebnosti in značilnosti. Zato je treba izvesti tudi sistematske revizije, zato da lahko napredujemo na teh področjih. Kot veste, smo sprejeli komunikacijo o nacionalnih izkazih in izjavah, vendar pa se zdaj vsi zelo zauzemamo, da bi napredovali na tem področju. Vem, da ste to že slišali od mene in lahko vam zatrdim, da boste to še večkrat slišali. In to je, da se osredotočamo na rezultate. Naš proračun je bil v preteklosti preveč usmerjen v izdatke. Nismo se pa usredotočali na dosežene rezultate s temi izdatki. V našem delovnem programu za leto 2015 smo se usredotočili na proračun, ki temelji na doseženih rezultatih. Novembra bomo imeli prvo konferenco o upravljanju proračuna, ki temelji na rezultatih. S to skupino bomo opravili prerez celotnega dela. V časih zelo omejenega proračuna z Evropsko unijo in v državah šlenca moramo storiti vse, kar lahko, da se zaščitimo pred goljofijami, pred po naredbami in mm, da dosežemo spremembo v kulturi, v komisiji, pri proračunskih oblasteh in v državšanicah. Kaj nameravamo storiti? Prvič. V ospredje bomo dali partnerske sporazume, ki smo jih sklenili z državami članicami. Ti sporazumi so usmerjeni v rezultate, in to nam omogoča oblikovanje kulture rezultatov. Drugič, sistemi za nadzor in za evalvacijo. Ocenili bomo evropsko dodano vrednost, učinkovitost in celotni vpliv na gospodarstvo in na družbo. Ne moremo več sprejeti projektov, kjer ne bomo mogli zastaviti vprašanja, koliko delovnih mest ste ustvarili. In seveda moramo dobiti odgovor na takšno vprašanje. In tretjič. Moramo spodbuditi medinstitucionalno skupino za doseganje rezultatov. Upam, da boste tudi vi v parlament zelo aktivni v tej skupini, kot tudi države članice. Ta element osredotočenja na, na rezultate je element, ki ločuje subvencije od finančnih inštrumentov. To je zelo pomembno. Imeli bomo veliko priložnosti v, priho eh, v prihodnosti, da se bomo vrnili na to vprašanje. Za zaključek naj povem. da mislimo na vas, na odbor za nadzor nad proračunom. O parlamentu menimo, da ste partner, ki vedno od nas veliko zahteva. Prosim, da to počnete še naprej. Najlepša hvala. Vielen, vielen Dank, Frau. Najlepša hvala, gospa komisarka. Wir wissen... Zelo cenimo vaš vašo prošlo in ponudbo za sodelovanje. To ponudbo bomo seveda sprejeli. V tem odboru imate kritičnega partnerja, vendar pa tudi zelo pomembnega partnerja za uvedbo sprememb. Tudi pri upravljanju, tudi pri administraciji, v sodelovanju z državami članicami. Rada bi dala besedo računskemu sodišču. Gospod Lazarus in gospod Odbo sta tukaj. Izvolite, beseda je vaša. Thank you, madam chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa poročevalka, spoštovani člani odbora za nadzor nad proračunom, z veseljem vam bom predstavil poročilo o kazu zanesljivosti v okviru letnega poročila za leto 2014. Naj vam predstavim rezultate revizije. S to revizijo smo preverili zanesljivost in odgovornost pri izvrševanju proračun. Predstavili vam bomo naše ugotovitve, kaj so storile države članice za pravilno izvrševanje proračuna in omenil tudi zaključke, zaključke v analizi pri skupnem planu za prejšnje obdobje na področju kmetijstva in kohezijske politike v obdobju 2007-2013. Omenil bom tudi proračunsko in finančno upravljanje v zadnjem razdelku prvega poglavja. Predstavitev bom začel s pozitivnim sporočilom. Prvič. Od leta 2007 je računsko sodišče podpisalo razrešnico, kar pomeni, da so bile transakcije pravilno zabeležene in predstavljene v knjigovosov za leto 2013. Vse obveznosti so bile zakonite in pravilne. Pri upravljanju z izdatki smo gotovili, da plačila inštitucij niso vplivali na stopnjo napake. Gre predvsem za stroške, za osebje, za zgradbe in za informacijsko tehnologijo. Komisija si zasluži pohvalo za to, da si vedno prizadeva za pozitivne rezultate glede prihodkov in izdatkov. Te rezultate je treba pohvaliti in ne smemo jih imati za sam po sebi omevne. Po drugi strani pa ni vse pozitivno. V našem izkazu zanesljivosti lahko predstavimo tudi negativne plati. V proračunu za leto 2013 je bilo uh, veliko napak. Stopnja napake je 4,7 odstotka, ki je podobna stopni leta 2002 na 4,8 odstotka in se še vedno zelo, razha, zelo razlikuje od praga, ki smo se zastavili dveh odstotkov. Torej, naj vam predstavim sedaj ugotovitve. Razpravljali ste že o dosežkih komisije. Moji kolegi so predstavili že specifične ocene na teh področjih. Sedaj pa naj vam predstavim splošne rezultate glede nepravilnosti. In 1,8 odstotnih točk od 4,7 odstotka so povezani z upravičenimi stroški. Gre za operacijske stroške in v poročilu smo izpostavili primere za to. Izbrani projekti, dejavnosti in upravičenci so prispevali 1,8 odstotka k stopnji napake. In te nepravilnosti so predstavljene v poročilu za razvoj podeželja. Kaj te plačila so bila izdana dve, dvema velikima podjetjima. In največji vir napake v regionalni politiki oziroma izdatkih je izhaja iz javnih naročil in to predstavlja nič celih sedem odstotka, štiri sedem odstotka. To izhaja iz različnih pristopov ocene med računskim sodiščem in komisije. Prišlo je do napak pri javnih naročilih, ko komisije in države članice izdajo pogodbo, napiše pogodbo z večjimi podjetji, lastnimi podjetji in ne dovolijo drugim podjetjem za, pri, eh, za, z podjetjem za sodelovanje in videli smo takšne primere tudi na področju kmetijstva. In takšne nepravilnosti predstavljajo nič celih 8 odstotka v primerjavi s celoto 4,7 odstotka. Naj sedaj omenim pregled nad obdobjem 2007 do 2014. V tej analizi smo našli podobne kategorije skupno upravljanje za obdobje 2007-2013 zaključuje, da gre za nepravilnosti na področju kmetijstva pri številu um, glav živine in pri zahtevi za, stošk, za stroške in za plačila. Moja kolegica vam bo predstavila bolj podrobno analizo vzrokov za napake na področju razvoja podeželja v prihodnih mesecih. Lahko potegnemo zaključek, da je prišlo do napak pri javnih namoči, naročilih glede dodelevanja projektov. Pregledali smo tudi transakcije na geografski, geografskih področjih. Videli smo, da imamo boljše podatke sedaj za državčne članice. Veliko napak izhaja iz tega, da so pravila za upravljanje zelo zapletena in nejasna. Treba je ponostaviti pravila za projekte in ponostaviti pravila za upravljanje. In komisija se mora prizadevati za izboljšanje te situacije s tem, da daje natančna navodila in da razkrije najboljše prakse. Leta 2013 komisija ni znižala stopne napake pod pragom dveh odstotkov. Komisija je povdarila, da gre za znatno stopno napake. V poročilu komisije vidimo, poročilo, ki temeli na letnem poročilu in odbor je začel letošnji postopek za razrešnico v okviru razprav o teh poročilih. O pregledu, o prvem poglavju. Vemo, da letna poročila še potekajo, kar je zelo, kar pomeni, da je zelo težko primirjati leta med seboj. Lahko pa ocenimo tveganje in ta tveganja so v skladu z oceno sodišča zelo nizka. Komisija si prizadeva, da natančneje oceni količinsko določeno stopnjo napake in tveganja. In to je seveda odvisno od 32. člena in izvajanja tega člena, ko gre za finančno uredbo. In še ukrepe komisije in držav članic. Komisijam države članice morajo ukrepati za to, da mm, pravilno izvajajo in izvršujejo proračun. Pri skupnem upravljanju mora komisija zahtevati, da države članice plačajo v proračun preko finančnih popravkov. Leta 2013 smo imeli operacijske izdatke in države članice so veliki meri prispevale k finančnim popravkom na projektni ravni. Naprimer, v letnem poročilu za leto 2012 smo imeli Evropski socialni sklad v Romuniji in komisija je izključila 25 odstotkov plačil kot finančne popravke. To ni vplivalo na plačila za projekte ali pa na nepravilnosti pri plačilih. Ko smo preverili enake operacijske izdatke za letos, v Romuniji ni prišlo do takšnih popravkov na projektni ravni. Sodišče upošteva finančne popravke, ki vplivajo na projekte in tukaj smo upoštevali predvsem popravke za kohezijske projekte. Pri regionalni politiki pa smo upoštevali te finančne popravke na področju kmetijstva, pa popravki ne vplivajo na izdatke, kot gre za končne upravičence in to ne vpliva na splošne izdatke. Če upoštevamo finančne popravke, smo stopno napake znižali na 1,6 odstotka. Za 1,6 odstotnih točk in pri morski politiki smo odkrili teh popravkov za 2,4 milijarde evrov. To lahko primerjamo z količino finančnih popravkov za leto 2013 in ti so znašali okrog 2,5 milijarde evrov priznamo lahko, da bo prišlo do manj popravkov in nepravilnosti zaradi tega, ker smo zaključili večino projektov leta 2013. V tem obdobju smo upoštevali končni izračun popravkov v večletnem okviru. Sedaj pa naj izpostavim izzive za komisijo. Mi menimo, da je računovodstvo zanesljivo in komisija lahko izboljša poročevanje o finančnih popravkih. Če bomo imeli boljše informacije o popravkih, bomo lahko bolje razumeli njihov vpliv. To pomeni, da se postavi vprašanje, če popravki vplivajo na tveganje, obstajajo nepravilnosti, ki vplivajo na izdatke ali na celoten proračun, bi lahko to nadomestili z novimi izdatki in pri prvem poglavju imamo nove izzive za bolj zanesljive finančne informacije, ki se sredotočajo na štiri elemente. Prvič, uporaba neto finančnih popravkov, izboljšanje pravil za popravke in za poračilo izdatkov in četrtič boljše finančne inštrumente. In v, kot povzetek lahko rečem, da prihaja do nepravilnosti pri vseh operacijskih izdatkih, v vseh državah članicah je prišlo do napak komisija je plačala opravičencem, ki niso bili upravičeni do teh sredstev. Komisija in organi v državah članicah niso pravočasno odkrile napake. Če bi pravočasno uporabili informacije, ki jih imamo na voljo, bi lahko popravili pravočasno tudi nepravilno izplačena sredstva in pa še upravljanje proračuna. To je ključnega pomena za leta 2013. Pa upravljen proračun je povišan, povišal odobrena sredstva za plačila. Vendar pa je obveznosti za, plačil, za plačila vedno več. Gre za 332 milijarde evrov do leta 2020 do konca leta 2015. Torej, mi moramo še izboljšati letno poročilo in to je velika, velik izziv za komisijo. Zato mislimo, da bi komisija morala izdati poročilo o toku sredstev z takšnimi prognozami bi lahko na boljši način ocenili v svetu potrebe po odobren se zdi zaplačila v prihodnosti. Gospa predsednica, čeprav je poročilo pozitivno, je še vedno veliko prostora za popravke in izboljšave. Gospa Georgi, vam imam pred seboj zelo velik izziv. Čili mi veliko uspeha in se ji zahvaljujem za pozitivne besede, ki jih je izrazila glede sodelovanja med obema inštitucijama čeprav želimo ohraniti naše neodvisnost, smo vsi partnerji v evropskem projektu. Moji kolegi in tudi sam v računskem sodišču bomo še naprej ponujali našo podporo, našo pomoč, dostop do informacij našim parlamentom, tudi Evropskemu parlamentu preko vašega odbora, svetu in komisiji, katerim se prisrčno zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje in pri reševanju izzivov za čim bolj uspešen evropski projekt. Najlepša hvala, gospa predsednica. Um, najlepša hvala tudi koordinatorjem in članom odbora za razprave in za izmenjave mnen na področjih, pri katerim smo sodelovali. Z veseljem pričakujem sodelovanje za to, da dosežemo naš skupen cilj. Najlepša hvala za pozornost. Vielen Dank. Vielen Dank. Najlepša hvala. Vendar pa bi vam priporočala tudi, da eh, se predstavniki računskega sodišča med seboj uskladite, kajti danes smo slišali veliko stvari, eh, ki so eh, jih povedali že drugi člani računskega sodišča pri predhodnih sestankih. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Z veseljem se prisluhnil komisarki, gospe Georgijevi ki je podarila, da se moramo osredotočiti na rezultate. Kot eh, veste, eh, računsko sodišče poudarja, da se ne osredotočamo v zadostni meri na rezultate. Najprej se osredotočamo na pravila, potem se osredotočamo na eh, izvajanje leteh, ne osredotočamo pa se na rezultate. Eh, komisija je potem govorila o novem proračunskem obdobju za obdobje leta 2014 do 2020. Eh, to naj bi bil nov proračunski okvir in s tem se računsko sodišče strinja. Res je, imamo eh, nove pobude, nove instrumente, ki bodo omogočili, da se v večji meri osredotočimo na rezultate. Lahko vam obljubim, da bomo tesno sodelovali z eh, Evropsko komisijo pri vzpostavitvi večjega osredotočanja eh, na uspešnost. Eh, posvetovali se bomo z komisijo, hkrati pa tudi z nacionalnimi organi. Pregledali bomo partnerske sporazume, načrte za izvajanje, tako da bomo uh, natančno vedeli, uh, kaj je komisija dosegla. No, to sem želel poudariti, mislim, da se to močno navezuje na predstavitev gospe Georgijeve. Močno pozdravljamo tudi osredotočanje komisije na rezultate in veselimo se že sodelovanja v prihodnjih letih. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaše dopolnilo. Eh, poročevalka pa sem za to temo jaz sama, tako da bo sedaj pod predsednica morala prevzeti predsedovanje. Vem, eh, da nas morajo nekateri kolegi kmalo eh, zapustiti, zato čisto na kratko. Vidimo lahko, da imamo težave s številkami v evropskem proračunu in vprašanje je, ali naj bi imeli sporazum med eh, Evropsko komisijo, eh, svetom in parlamentom, kar zadeva plačila. Hkrati pa mislim, da ne smemo pozabiti tudi na prevzem obveznosti. Prevzem obveznosti mora biti vključen v proračunsko načrtovanje. Kakšno je vaše mnenje glede tega? In eh, potem eh, druga pripomba glede zaposlenih. Zahvaljujem se vam eh, za odgovore na vprašanja. Vem, da je bilo zastavljenih kar 80 vprašanj na to temo, zato še enkrat najlepša hvala, da ste na nje odgovorili. Leto 2013 je bilo leto, ko je tukaj prišlo do velikih sprememb. Sprejet eh, je bil uh, novi uh, statut uh, in uh, precej uh, uradnikov se je tudi uh, predčasno upokojilo. 25 uh, odstotkov uh, uradnikov AD16 je prosilo za uh, prožen delovni čas. Uh, odstotek je podoben eh, med uradniki na stopnji AD15. In uh, te številke kažejo, da uh, je nekaj narobe. Uh, ni uh, namreč uh, ravno logično, da želijo ljudje, ki prejmajo tako visoke plače, uh, raje ostati uh, doma. To so uh, naši najboljši menedžerji. Uh, V eh, letu 2013 eh, smo imeli tudi eh, kar precej uradnikov, ki so se odločili za delo nadaljavo. Ali nameravate z tem nadaljevati? Več kot 10 odstotkov uradnikov že dela nadaljavo. Zanima me, kakšni so vaši načrti za prihodnost. Vsako leto imamo 30 tisoč 000 kandidatov uh, za uh, preizkuse in uh, eh, 238 evrov stane eh, takšen eh, preizkus eh, za eh, izpit eh, oziroma za eh, zaposlitev v evropskih inštitucijah na kandidata. Potem pa naslednje pomembno vprašanje. Um, nevladne organizacije eh, pripravljajo načrte za Evropsko unijo. Um, mislim, da je to neke vrste predstava sama po sebi in zanima me, kako nameravate z tem nadaljevati. Potem je tukaj begunsk neko taborišče v Nigeriji, kjer je naj bi prišlo do goljufi. Imamo poročilo Olafa, ki sem si ga tudi ogledala. 10 milijonov evrov je vsako leto namenjenih eh, temu begunskemu taborišču. In eh, tam so begunce prisilili, da so plačali za eh, pomoč Evropske unije, čeprav so Eh, bila ta sredstva namenjena pomoči beguncem. Ampak eh, lokalni nigerijski predstavniki so zahtevali plačilo in eh, nihče jih še ni odstranil. Kako torej veste, da se to več ne dogaja? Do ustavitve izplačil ni prišlo. Vem, da ste v komisiji razpravljali lansko leto o tem, da bi ustavili eh, plačila za to bogunsko taborišče, ampak zanima me, eh, kakšen je bil vaš eh, zaključek? Potem pa še informacije o članih kabineta druge Barozove komisije. Prosim, da nam te informacije posredujete, ne pričakujem odgovora sedaj. Potem eh, pa me zanima tudi število voznikov. Številke se tukaj zelo razlikujejo. Nekateri pravijo, da jih je 25 tisoč, drugi 48 tisoč. Katera je torej sedaj prava številka? Najlepša hvala, gospa komisarka. Uh, thank you, madam uh, chair. Najlepša hvala, gospa predsednica in uh, gospa poročevalka pravzaprav za ta del razprave. Naj začnem z vprašanjem plačilnega načrta. In pa uh, naj se navežem na vprašanje, ali, si, ali naj bi si ogledali tudi prevzem obveznosti in ne le plačila. In naj povdarim dve točki. Prvič, smo v obdobju proračunskega prilagajanja v Evropski komisiji. To je rezultat okrnjenega proračuna za obdobje 2014 do 2020. Ta proračun je za 3,4 odstotka nižji od prejšnjega. Hkrati pa so eh, se zahteve držav članic okrepile zaradi krize. Torej tukaj sta dva faktorja, ki sta nas pripeljala do tega, da smo leta 2014, no že 2013 se je to nakazovalo, ampak leta 2014 smo bili potem prisiljeni preiti v izjemno varčen proračun in to se je zgodilo na zelo boleč način. Za številnimi Med vami sem se pogovarjala, razpravljali smo o posameznih proračunskih vrsticah in eh, lahko ste videli eh, prevzem obveznosti, odobrena plačila in dejansko izvedena plačila. Tukaj gre za tri različne proračunske postavke in eh, ogledali smo si lahko razlike v letih 2012, 2013 in 2014 in videli smo, eh, da so se izvedena plačila v teh letih osredotočila na odobrena plačila, torej bila so v okviru odobrenih plačil. Zakaj to povdarjam? Zaradi tega, ker takšne prilagajanje zahteva nekoliko časa. Upam, da bomo leta 2015 eh, videli napredek, kajti sedaj smo se že prilagodili tem omejitvam v proračunu. Druga točka, ki jo želim izpostaviti, pa je ta, da smo prešli na zelo natančno načrtovano uh, porabo uh, in na zelo natančno načrtovan plačilni načrt za posamezna področja proračuna kadar je denarja dovolj, ni potrebno razmišljati o tem. Sedaj, eh, ko moramo vrčevati, pa seveda potrebujemo natančen načrt eh, izplačil. Ko razpravljamo o plačilnem načrtu, je potrebno povedati tudi, da je ob koncu leta 2013 eh, bil znesek neizplačanih eh, plačil eh, znašal 25 milijard. Do, leta 2000, do konca leta 2015 naj bi se ta številka znižala na 18 milijard in do nadaljnih izboljšav naj bi prišlo leta 2016. Ampak to se bo zgodilo samo, če bomo disciplinirani tudi pri prevzemu obveznosti. No, kadar je denarja na pretek, lahko eh, prevzemamo obveznosti eh, po želji. Ampak sedaj nismo v tej situaciji. Moramo uh, razlikovati med pozitivnimi in negativnimi prioritetami in zaradi tega se uh, plačilna bilanca osredotoča na to prilagajanje, ki sem ga ravno kar opisala. Seveda pa si moramo ogledati eh, tudi načrt za prevzem obveznosti. V nasprotnem primeru se bomo naš, znašli v začaranem krogu. Ampak trenutno se osredotočamo na plačilno bilanco. Ne razmišljamo toliko o obveznostih. Z veseljem se lahko pogovorim z svojimi kolegi in jih povprašam, ali lahko v plačilno bilanco vključimo tudi napoved obveznosti, prevzema obveznosti. Potem pa, drugo, potem pa je tukaj vaše drugo vprašanje in sicer prožen delovni čas. No, tega ne moremo zamenjevati eh, z. urami, ki uh, jih uh, uradniki dobijo v zameno za, prekomeren, uh, eh, za prekomerno delo. Prožen delovni čas pomeni, da lahko uradniki delajo kadarkoli želijo, čez vikend, zvečer, uh, zgodaj zjutraj. Torej, Doseči morajo določeno število ur, ampak to lahko storijo na zelo prožen način in to je tudi povezano z delom nadaljavo. Sedaj imamo uredbo, ki dovoljuje eh, delo nadaljavo eh, v določenih odstotkih, eh, tukaj govorim o odstotkih zaposlenih in sedaj izvajamo tudi analizo učinkov dela nadaljavo. Delo nadaljavo ima številne prednosti, namreč živimo v Bruslju in Bruselj je mesto, ki ima največje težave z prometnimi zamaški tako da delo nadaljavo eh, zmanjša število oseb, eh, ki eh, se vozijo v Bruselj in iz Bruslja. Število oseb v javnem prometu znižuje stroške pisarn in poleg tega izboljšuje produktivnost. Torej delo nadaljavo mislim, da mora biti del našega načrta in običajno delo nadaljavo predstavlja pozitiven element v podjetjih. Ampak porožen delovni čas in pa delo nadaljavo lahko delujeta le, če menedžeri dobro upravljajo svoje delo. In zelo kategorično vam lahko povem, da v Evropski komisiji proučujemo možnosti okrepitve menedžerskega dela. Skoraj do 450 izkušenih eh, menedžerjev imamo, 1200 eh, vodi, vodi enot približno in zagotoviti je potrebno, da bodo eh, ti ljudje dovolj motivirani, da bodo pripravljeni dosegati rezultate. Kaj ti? Delo nadaljavo je povezano z zanesljivostjo menedžerskega sloja. Če bodo menedžerji osredotočeni na eh, rezultate, na dosežke, potem eh, je lahko delo nadaljavo zelo, zelo dobro. O tem smo razpravljali ravno pretekli teden ukvarjali smo se s vprašanjem, kako izboljšati produktivnost eh, naših zaposlenih in pri tem veliko urogo igra odgovornost menedžerjev. No, naj vam povem tudi, da trenutno proučujemo Luksemburg, kot veste, imamo tam stavbo Jean Monnet 1 in to stavbo bo potrebno izprazniti zaradi azbesta v tej stavbi. To eh, je bila odločitev, eh, ki smo jo sprejeli skupaj eh, z pristojnimi v Luksemburgu. Sedaj smo pri, v obdobju finalizacije te odločitve in zaradi tega bo prišlo do selitve določenega dela uradnikov iz te stavbe v eh, druge stavbe in eh, hkrati bomo nekoliko povečali tudi odstotek eh, dela nadaljavo. Torej, delo nadaljavo je ključnega pomena pri mojem delu. Kajti seveda ne želimo izprazniti stavbe, če ne bi mogli zagotoviti, da se produktivnost ne bi zmanjšala. Sedaj pa k naslednjemu vprašanju in sicer eh, k stroškom novačenja, najemanja. To je nadaljno področje, kjer se mora komisija eh, prilagoditi novi situaciji. Imeli smo uh, način najemanja, uh, kjer uh, se je število zaposlenih v Evropski komisiji uh, povečevalo vsako leto. Sedaj smo v drugačni situaciji. Število zaposlenih se zmanjšuje vsako leto za pet odstotkov. EPSO opravlja mnogo dela oziroma izvaja mnogo dejavnosti, ki se navezujejo na vaše vprašanje gre eh, za obdobje veljavnosti eh, posameznega eh, preizkusa. Tisti, ki eh, se bi radi zaposlili v evropskih inštitucijah, imajo sedaj tudi možnost elektronskega preizkusa. Eh, tako lahko preverijo, ali imajo možnost, eh, da se dobro odrežejo. seveda moramo razmišljati o tej politiki najemanja z vidika stroškov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na kakovost. Kakovost mora ostati visoka. Karijera v evropskih inštitucijah ostaja eh, zelo eh, privlačna možnost. Smo dobri delodajalci, ampak eh, moramo uravnotežiti kakovost najemanja z stroški najemanja. Sedaj pa k beguncem. Bila sem eh, komisarka za humanitarno pomoč, ko smo prejeli oceno oziroma ko smo prejeli navedbe o umetnem eh, zvišanju številke beguncev eh, v begunskem taborišču. Seveda je potrebno izboljšati nadzor in gre za zelo uh, težavno vprašanje. Kaj storiti, če eh, so ljudje ujeti sredi puščave in nimajo nobene možnosti, da bi se njihova situacija v bližnji prihodnosti spremenila? Mi pa smo hkrati edini zanesljivi vir financiranja. Kaj storiti torej? Res je, da uh, je veliko gibanja v tem taborišču, njegov obseg se včasih povečuje, včasih zmanjšuje in imeli smo določeno obdobje, kjer naš nadzor ni bil ustrezen. Ampak prosim, razmislite. Tukaj gre za begunsko taborišče sredi puščave. Tam ni ničesar le moški, ženske in otroci, ki so v grozljivem in brezupnem položaju. Ne vem, kaj bo storil moj naslednik, ampak moja ekipa je bila pripravljena eh, pogosteje nadzorovati to begunsko taborišče, ampak jaz oziroma mi Eh, nismo mogli sprejeti odločitve, da eh, bi obrnili hrbet eh, beguncem v tem taborišču. Ali je to trajnostno upravljanje sredstvi? Ne. Ampak treba bi bilo najti še več eh, investitorjev, ki bi bili pripravljeni z nami deliti breme. Ampak nažalost nam to ni uspelo in zato smo se znašli v tem zelo težavnem položaju. Gre za eno izmed tistih moralnih dilem in vem, da se ponavljam. Edino, kar lahko storimo, je, da smo prisotni v tem begunskem taborišču in da skušamo izkoreniti, izkoreniniti ta problem. Celotno upravljanje taborišča je bilo v rokah eh, oseb, ki so imele drugačne cilje, ne le humanitarne cilje. Kar zadeva drugo Barozovo komisijo, ja, vam bomo zagotovili seznam. Tega nismo mogli storiti v času, ki smo ga imeli za pripravo odgovorov, eh, zato ker je prihajalo do tako velikih premikov v kabinetu, tako da vam nismo mogli podati zanesljivih številk, ampak to bomo vsekakor storili. Vi ste dejali, da tega seznama ne boste nikoli videli, ampak eh, jaz vam zagotavljam, da ga boste dobili. Se opravičujem. Še vozniki. 54 voznikov je zaposlenih eh, za komisarje. 66 eh, komisarjev pa je, 66 eh, voznikov pa je številka, ki eh, pokriva tako voznike komisarjev, kot tudi druge voznike. Najlepša hvala, gospa predsednica, da ste mi dali besedo, kajti čez nekaj trenutkov moram oditi na letališče. Gospa podpredsednica, naj se vam najprej zahvalim za vaše zaveze in naj se vam zahvalim tudi za to, da ste hitro zavihali rokave in pričeli z opravljanjem dela, ampak veliko nalog nas še čaka. Dejali ste, da je ključnega pomena in da bo ključnega pomena uspešnost. Ključ do uspešnosti je po mojem mnenju poenostavitev. To je vsaj eden izmed ključev. Imam dve vprašanje prvo vprašanje. Ali lahko navedete nekaj konkretnih primerov, konkretnih primerov poenostavitve na kmetijskem področju? Potem pa še drugo vprašanje. Tukaj gre za stopnjo napak. Napačne informacije, pa naj gre tukaj za namerne ali nenamerne napačne informacije, so razlog eh, za visoko stopnjo napak. Evropska komisija tega žal ni uspela spremeniti in eh, stopnja napak se je le še povečala. In koliko razumem, sta zato eh, temeljna razloga dva. Prvič, statistična neusklajenost različnih številk In to bi lahko popravili, upam. Ampak druga plat so eh, te eh, namerno podane napačne informacije strani držav članic. Kaj namerava Evropska komisija storiti glede tega? Kako nameravate to spremeniti? Kako nameravate eh, preprečiti to vrstne prakse? Gospa podpredsednica. če dovolite, bom začela z drugim in tretjim vprašanjem, kaj ti, ti dve vprašanji sta povezani. Gre za instrumente, ki jih trenutno imamo v rokah eh, za uspodbujanje držav članic, da eh, ne podajo napačnih informacij, namerno ali nenamerno. In eh, tukaj govorim o neto popravkih. Če bi ne uporabljali neto popravkov, potem bi ogrozili eh, pozitivne vzpodbude. Pozitivna vzpodbuda eh, pomeni, da prejmeš več sredstev, eh, če so tvoji rezultati dobri. In ta pozitivna spodbuda ne bi zadostovala sama po sebi kajti potrebujemo tako korenček, kakor tudi palico in uh, pozitivne spodbude so korenček, palica pa so neto popravki. Potem pa ste zastavili vprašanje v zvezi z uh, kmetijskim področjem. Komisar Hogan, ne vem, ali je že bil pri vas. Ja, torej vam je najbrž povedal, da si je zastavil cilj da izboljša uspešnost na tem področju in eh, videli bomo, kaj specifično se bo zgodilo na tem področju. Glede na to, kar vem, in pa ne želim se preveč utikati v to področje, torej področje kmetijstva, ampak vem, da je bilo sprejetih nekaj odločitev glede poenostavitev v celotnem sistemu. Eh, vračam se na svoje kolega, kaj ti ne vem natančno, kaj je bilo storjeno na kmetijskem področju. Torej, odpravili so na vzkrižno sklicevanje in oziroma na skrižno skladnost in to je izboljšalo izvajanje kmetijskih projektov. Govorimo o kmetijstvu. na vzkrižno skladnost oziroma odprava na vzkrižne skladnosti eh, se nanaša tako na kmetijstvo, kakor tudi na eh, kohezijo. Eh, ali lahko navedemo kakšne druge konkretne primere? Ne, mogoče bi vam te podatke posredovala kasneje. Tudi mene zanima, kaj je bilo že storjenega. Najlepša hvala. Ajala Zender. Ah, poenotili so pravila v različnih skladih in pri tem so uporabili najboljše prakse torej najenostavnejša pravila so eh, sedaj skupni imenovalec. Ja, hvala, predsednica. Tudi jaz se pridružujem eh, čestitkam Eh, svojih kolegov za vaše zmožnosti in vaše dobro delo pri upravljanju vašega dosjeja. Eh, po drugi strani pa, kot vidite, zaradi vaše energije vam postavljamo vprašanja, ki bi jih sicer morali postavljati drugim komisarjem, ampak eh, glede na to, da se vaša komisija zdaj komaj začenja dobro organizirati, se mi ne povsem prilagajamo tem funkcijam, ki jih imate en in drugi komisar. Na začetku ste rekli, in to me je precej presenetilo v zvezi z tem mikroupravljanjem, v katerega se samomorilsko podajamo, eh, ste pokazali, kateri je glavni problem proračuna in tega, kar se nam dogaja. V bistvu je dogajanje precej schizofreno med tisti, na eni strani se proračun krči, to imamo vsakodnevno na dnevnem redu in tisti, ki to počno, eh, na pozivajo oziroma pozivajo komisijo naj stvari počne vse bolj poglobljeno in dosega vse več rezultatov po drugi strani. To smo zdaj slišali, ko ste govorili o prevzetih obveznostih in o plačilih. Jaz upam, da vam bomo pri tem lahko 100% v podporo in tudi sama vam nameravam nuditi podporo v smislu, ko pravite, da bo treba zmanjšati tveganja povezana z evropskim proračunom, eh, kjer zaenkrat še nikoli ni bilo težav med obvez, prevzetimi obveznostmi in plačili. Kar pa zadeva to novembrsko konferenco in analizo opravljenega dela ter razlogov, Eh, in možnosti za večjo učinkovitost pri mm, predvidenju in porabi sredstev za delovanje Evropskega uradništva. Me zanima, ali bi lahko v to uvedli še nekaj, kar bi spadalo v ta širši pogled, v to širšo perspektivo, ki jo želite imeti. In sicer me zanima, ali ni izvor vseh teh problemov v sami zasnovi proračuna. Torej, skušamo sicer nadzorovati stvari na samem koncu, takrat, ko se izvajo plačila, medtem ko je na začetku pri sami zasnovi proračuna verjetno kakšna težava in zato se mi zdi, da bi bilo zelo težko uh, da bi dosegli se strani računskega sodišča, kot tukaj slišimo, res nek pozitiven rezultat. Meni se zdi, da bi bilo to zelo težko. Če se tukaj navežem samo na področje kmetijstva. V moji državi so za isto plačilo eh, na področju kmetijstva bili podvrženo že petim različnim revizijam. To se mi zdi problematično. In zato me zanima, ali boste lahko v to novembrsko konferenco vključili eh, ta pregled računskega sodišča in predstavitev celotnega sistema nadzora, ki ga računsko sodišče izvaja, predvsem zato, da bomo razumeli, katerim podvajanjem bi se lahko izognili. Uh, okay. bueno, pues. Vaši dve minuti ste se iztekli. No, mislim, da sem vam podala dovolj elementov eh, v svojem prispevku in mogoče vam bom lahko postavila še kakšno dodatno vprašanje kasneje. Tako da najlepša hvala za vaše podrobne obrazložitve in za odgovore na moje vprašanja. Hvala. Gospa podpredsednica, najlepša hvala, da ste izpostavili vprašanje oblikovanja proračuna. Kako sestavljamo proračun in kaj bi lahko storili v prihodnosti. Trenutno izvajamo proračunska pogajanja pod močnim vplivom prenosa financiranja evropskega proračuna iz dejanskih lastnih eh, sredstev Eh, kot je bilo eh, to v preteklosti, na eh, prispevke BDP-ja. In ti prispevki BDP-ja imajo svoje prednosti. Glavna prednost je predvidljivost. Če imaš lastne vire, potem ne moreš natančno predvideti, koliko sredstev boš imel eh, na voljo v posameznem letu eh, z prispevki bruto nacionalnega proizvoda, se eh, predvidljivost izboljša in vsako leto prejmemo sredstva z strani držav članic. Vendar pa ima to tudi negativne posledice, namreč gre za napetost med plačnicami in pa prejemnicami, uh, gre za napetosti, ko gre za razporeditev uh, eh, ulaganj v kmetijstvo, investicije in tako naprej. In kot smo videli pri zadnjih pogajanjih, gre pri pogajanjih za barantanje. In to barantanje ne privede dejansko v financiranje programa eh, Evropske unije, ki bi se osredotočal na rezultate, na uspešnost, na evropsko dodano vrednost. In to je eh, sistemski problem, ki ga lahko rešimo le na sistematičen način. Sedaj imamo delovno skupino, jaz sem nova članica te skupine, ampak eh, zelo bi bila vesela, če bi lahko dosegli napredek. Vemo pa, da je pri sprejemanju proračunskih odločitev eh, potrebno soglasje. In ko bo ta delovna skupina, Demontjeva skupina, dosegla oziroma sprejela zaključke, bomo videli, kam bodo ti pripeljali. Kot veste, se v Evropski komisiji zauzemamo za uh, večji delež uh, lastnih virov. Na tem področju smo si že močno prizadevali in videli bomo, dokolikšne mere bo to pripeljalo do sprememb. Na vsak način Kot ste številni dejali, sem razmeroma nova članica te Evropske komisije. Ampak naučila sem se, da lahko dosežemo boljše rezultate tudi v trenutnem okviru, če se pričnemo pogajati prej in če se pogajamo na bolj konstruktiven način. Na ta način lahko osredotočimo več pozornosti na cilje, ki naj bi jih dosegli za tem proračunom, namesto da se osredotočamo za poglabljanje eh, razhajanj v mnenju med državami članicami priznati je potrebno, da eh, so države članice v zelo eh, težavni situaciji in eh, zato se tudi zavedam, kako zelo težavna so proračunska pogajanja. To je povezano z to krizo v državah članicah, ampak na vsak način moramo najti boljši način sprejemanja proračuna, ki mora biti v korist evropskim državljanom. Sedaj pa k vašemu drugemu vprašanju. Gre za enotno revizijo. Sprejet je bil že ukrep, kot sem uh, že omenila, in sicer gre za harmonizacijo pravil med skladi in pa za uh, poenostavitev. To je tudi nujno potrebno. Poudariti želim, uh, da moramo oceniti organizacijsko uspešnost tudi znotraj Evropske komisije. Trenutno imamo na vsakem področju eh, posameznike, ki so odgovorni za posamezno področje in med seboj ne komunicirajo nujno zelo dobro. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za večjo harmonizacijo eh, pri organizaciji dela znotraj Evropske komisije. In mislim, da je bila zelo dobra odločitev, da povežemo proračune, eh, proračun in pa eh, človeške vire. Kajti eh, na ta način bomo lažje povezali eh, proračun eh, z izvajanjem proračuna. Še kaj? Ne. Najlepša hvala. Kolega Bo. Yeah, thank you, Chair. And, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil tudi gospe Georgijevi sodišču in še posebej gospe komisarki za zelo podrobne odgovore na naše vprašanje. In še eno vprašanje. Šlo je. Gre predvsem za, za ostanek plačil. Bi lahko dobili kaj več informacij o tem? in kakšne primere, kako to negativno vpliva na upravičence in na prejemnike sredstev. Bi lahko dobili kaj informacije v zvezi s posledicami neporavnih zastanka pri plačevanju plačil? Moje vprašanje se glasi, mislite, da bo ta delovna skupina uspešna, kaj ti nakazali ste, da obstaja skepticizem v državah članica. Mislite, da bo prišlo do sprememb in da <clears throat> skupina na visoki ravni ne bo samo govorila, ampak bo prišla na dejanja. In še vprašanje glede rezultatov. Mislim, da se zdaj vsi strinjamo glede tega, da se moramo bolj sredotočiti na rezultate. In zato me zelo zanima vaša delovna skupina, ki ste jo ustanovili. Zanima me, če nam lahko date kaj več um, podatkov in informacij glede tega, kdo so člani, kdaj bodo začeli z delom, kdaj bodo končali in zaključili z delom in kdaj lahko pričakujemo njihove zaključke in dognanja. In še zadnja pripomba, gre za letno poročilo. Vsako leto se ukvarjamo s tem poročilom in uh, se uh, zelo zavzemamo za zmanjšanje stopnje napake, kakor za imamo zelo veliko pomembnih vprašanj, zakaj se osredotočamo toliko na znižanje tega, te stopne, kako se lahko osredotočimo na druga področja, ki so ravno tako pomembna kot na rezultate, ne samo na stopnjo napake, ki jo vidimo vsako leto v letnem poročilu. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Vprašanje o neporovnanih plačilih. Naj vam podam nekaj primerov iz moje prejšnje službe. Na področju humanitarne pomoči smo bili mi prvi, ki smo na lastni koži občutili mm, zamujanje s plačili. Lahko pa vam dam bolj abstrakten odgovor in to je nismo zaustavili plačil. Morali smo jih preložiti, znižati stopnjo prefinanciranja in spriti ukrepe, da smo lahko še naprej podpirali vse programe. Nobenega programa nismo zaustavili in prekinili zaradi neporavnanih plačil. Na področju kohezije smo to upravljali skupaj z državami članicami, da smo strukturirali njihove prispevke na tak način, da smo lahko še naprej izvajali programe. Torej, drugače povedano, če si pogledate celotni skupek računov na področju kohezije, smo pogledali določen sloj sredstev, in to na pravičen način z, gled, za vse države članice. Potem smo dali prednost določenim državam članicam zaradi večletnih programov in pri nekaterih primerjih je bilo možno, da smo plačali najprej iz nacionalnih proračunov, misija dala na voljo sredstva kasneje. In seveda so se s tem morale strinjati tudi države članice. prav imate, gre za zelo težke prilagoditve. Na področju humanitarne pomoči smo se soočili s problemom, da majhna podjetja, majhne nevladne organizacije imajo na voljo samo ta sredstva in zato niso mogli upravljati svojega dela, kaj ti, če bi prišlo do preknite predhodnih plačil, bi te organizacije šle v stečaj. Torej, Pogajali smo se z velikimi organizacijami, kot so OZN, z Mednarodnim borom Rdeči križ, zato da te velike organizacije sprejmejo večji res pri predhodnih plačilih. Pogledali smo, koliko virov imajo, da lažje nadaljujejo z delom in smo znižali ta plačila včasih za 50-40 odstotkov, zato da smo lahko ohranili 80 odstotno predhodno financiranje za majhne organizacije. Torej, obstaja veliko tveganj pri tem prilagajanju, vendar pa upravljamo s tem tveganjem in se prilagodimo na različne časovnice za plačila, glede na programe in glede na to, če je čas in trenutek plačil pomemben za izvajanje teh programov. Nisem slišala o nobenem programu, katerega bi zaustavili zaradi tega, vendar pa se zavedam tega, da ko gre za količino predhodnih plačil, lahko prilagajamo izplačevanje sredstev, zato da lahko nadaljujemo z delom. Torej, naše glavno vodilo je bilo, da damo prednost malim in bolj učinkovitim organizacijam. Če smo dobili sredstva, smo zagotovili, da majhna podjetja, raziskovalci, majhne organizacije dobijo sredstva in da ne bodo preveč prizadete. Še vprašanje glede delovne skupine. Nimam kristalne krogle. Lahko vam samo povem, kaj je dejal moj bivši predsednik Baroso, ko sem ga vprašala, kaj menite vi o prestrujenju na lastne vire. In predsednik Baroso, ki je zelo modr človek, je malce pomislil in dejal 10 odstotkov. Če obstaja res Takšna verjetnost ne vem, ampak bolj resno. Teh 10 odstotkov je pozitivno in mislim, da moramo to resno jemati, kaj te gre za resno zadevo. Imeli smo primer, kjer moramo storiti vse, kar lahko in potem upamo, da bo prišlo do sprememb, naj gre za postopne spremembe, bo radikalne spremembe glede strukturira našega proračuna. In še tretje vprašanje. Delovni program in zna, delovna skupina o rezultatih sedaj pripravljamo mandat. Pri tem sodelujejo štiri odeleženci, komisija, računsko sodišče, svet in Evropski parlament. Torej, te štiri inštitucije se bodo odločale o tem. Prva seja te skupine bo 1. junija letos. Seveda bi si želela, da bi do tega prišlo hitreje, vendar pa iz prejšnjih izkušenj vemo, da imenovanje članov zahteva svoj čas. To mora temeljiti na konsenzu. Za nas, za komisijo, je to lahko in mislim, da za računsko sodišče ravno tako. Torej, mogoče vam lahko zastavim isto vprašanje, torej kdaj mislite, da boste vi lahko imenovali vašega člana v Evropskem parlamentu? nisem vedela, da je predsednik Barosa tako zelo optimističen. 10 odstotkov, to je zelo visoka verjetnost. Sedaj pa kolega Vali. Hvala, predsednica in hvala, gospa komisarka. Oprostite, da vam kažem hrbec, sedim pač direktno pred vami. Samo nekaj v zvezi z lastnimi viri ekipe Monti. Zaradi tega sem samo še bolj euroskeptičen v zvezi s tem. Namreč je tako težak izziv ta, da bi se uredil proračun, obdal učitev eh, in da bi imeli evropski zakon proti korupciji in organiziranemu kriminalu, Vse to so teme, ki jih imajo države članice pred seboj že nekaj let. Torej, ob vsem tem se sprašujem, kam sploh želimo priti, saj tako ne moremo nadaljevati z delom. In zdaj eh, ob uvedbi evra govorimo tudi o vseh učinkih gospodarske krize. Tako da prosim, da malo razmislite o tem, ker se bojim, da države članice morda ne želijo tega s tem projektom nadaljevati, ker želijo ohraniti eh, razne ekonomske privilegije. V zvezi s proračunom eh, se bodo gotovo še pojavljala vprašanja o učinkovitosti v prihodnosti. Ne, govorimo, ne moremo govoriti samo o mm, eh, skladih, ki eh, povzročajo stroške ob tem, ko se ustvarjajo stalno nova delovna mesta. Torej, Evropski socialni sklad, program Jamstvo za mlade, pozor pri vsem tem, pozorni moramo biti na vse račune, ki bodo prišli iz teh naslovov. Naši državljani govorijo, da um, ko pregledujejo spletne strani regij, na katerih bi morali biti prikazani pregledni podatki, vidijo samo imena programov in zneske. Nobenega računa pa se tam ne vidi in nobene preglednosti ni. Če bi dali državljanom možnost, da bi lahko nadzirali um, te izdatke, bi mogoče imeli več preglednosti, mogoče bi lahko porabili malo več denarja za uh, bolj pregleden prikaz prikaz Evrope. Zelo pogosto vidim na televiziji v zvezi z Evropsko unijo objavljanje programov, za katere se uporabljajo tudi sredstva, ki jih vlagajo naši državljani in mogoče si tega ne moremo več privoščiti. Uh, Ehm, tudi tukaj imamo že eh, kamere, povezani smo z internetom in bi lahko naši državljani spremljali v živo naše postopke sprejemanja odločitev, tako bi jih bolje vključevali v celoten politični proces. Nismo več leta 1800, ampak smo že v novem tisočletju in na voljo imamo dovolj inštrumentov, ki nam omogočajo komunikacijo z našimi državljani. Mislim, da bi se morali osredotočiti na to. Mislim, da je ta inštrument morda napačen, zato ker je že zastarev in ni več primeren. Eh, morali bi se bolj zauzeti za to, eh, da bi našim državljanom bolje prikazali, kako eh, trošimo javna sredstva, saj jih to zanima. Hvala. Gospa podpredsednica. The... Najprej nekaj o lastnih virih. Ne želim, da bi dobili vtis, da prispevek nacionalnih proračunov ni lastni vir, to je lastni vir. Glede na izkušnje prejšnjih let, smo videli, da imamo delojoč proračun. Ne glede na različne pristope mnenja držav članic parlamenta in komisije, nam je vseeno uspelo oblikovati proračun, ki deluje v korist naših državljanov. Torej, ne želimo oditi iz te dvorane pod opisom, da do sedaj ni bilo nobenega interesa za rezultate. Glede tega, kaj dosežemo z našimi sredstvi, to ne bi bilo res. Član računskega sodišča je dejal, da moramo najprej dobiti sredstva in zapraviti in potem oceniti rezultat. Sedaj pa bomo najprej začeli s eh, ciljem, kaj želimo doseči, kako bomo to dosegli in potem preveriti, če nam je uspelo. Torej, prav imate, moramo preveriti učinek naših sredstev. Pa si pogledajte kohezijsko politiko v obdobju 2007-2013. Dogovorili ste veste o dostopu do interneta. Za 5 milijonov državljanov smo dali na voljo dostop do širokopasovnega interneta. 6 milijonov državljanov je dobilo dostop do zdravstvene oskrbe, kar je zelo dobro za zdravje na splošno. Ustvarili smo 600 tisoč delovnih mest. in 15 milijonov državljanov je bolje opremljenih za trg dela. V nekaterih državah članicah smo dobili zelo točne napovedi in ocene. V Latviji smo za 2,1 odstotka povečali BDP za 1,7 v Litvi in 1,2 na Polskem. Torej, tudi to je najbolje za našo povezanost na splošno. Soočamo se. tem, da je pomembno, da se zrozdočamo na vprašanje, koliko delovnih mest, za koga so ta delovna mesta. Je bilo to ustvarjeno na pravičen način? Smo dosegli več priložnosti za bolj ranljive skupnosti? Smo porabili sredstva na najbolj učinkovit način? V času evropskih kampanj je najbolje, da um, porabimo veliko denarja za medije, za oglase, ki mogoče niso najbolj eh, zanimivi ali je bolje, da povežemo ljudi preko družabnih omrežij, da nam povedo svoje zgodbe iz svojih lokalnih skupnosti. Seveda sem, se, smo tudi mi zaskrbljeni zaradi goljufi in korupcije. Mi ne gremo v službo na komisijo, da tam enostavno preživimo dan in potem gremo domov. Sama imam ta privilegij, da lahko podelim medalje za 20. obletnico dela v komisiji in ko se pogovarjam z našimi sodelavci, jih vprašam, kako vam je všeč vaša služba, kaj delate. Zelo sem zadovoljna, ko vidim, kako zelo motivirani so naši sodelavci. Zelo radi imajo svoje delo. Nekateri delajo v operacijskih eh, generalnih delovratih in veliko zgodb imajo za seboj. In seveda imamo v našem uh, zaboju tudi nekaj gnilih jabolk, to je jasno, vendar pa se ne smemo osredotočati samo na njih, ampak na celoto in na kvaliteto naših sodelavcev. In eh, seveda priznam, da mi kot menedžeri ne delamo dovolj, da bi povedali vse te zgodbe. In eh, v Latviji so BDP dvignili za 2,1 odstotka zaradi prispevkov naših davkoplačevalcev. Širili smo vprašanje za računsko sodišče glede stopnje napake. In stopnja napake je zelo dober inštrument za to, da osredotočimo pozornost na spoštovanje pravil, na preprečevanje goljofij in korupcije. Vendar pa moramo priznati, da. obstaja nekaj vprašanj, o katerih lahko razpravljamo. To zelo dobro poznajo na računskem sodišču. Pri nas je to stopnja neporovnanih obveznosti, vendar pa, če se glede nečesa strinjamo v komisiji v računskem sodišču, je to, da se osredotočamo na rezultate. Kaj dosežemo s sredstvi, kaj dosežemo za naše državljanje? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Manka, dve minuti. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa dozvedel včera od... Najlepša hvala, gospa predsednica. Včeraj ob desetih zvečer sem izvedel, da bomo danes imeli to sejo. Najlepša hvala, da ste me povabili, zaradi tega, ker sem član odbora za proračun. Zelo sem vesel, da sem prišel, kaj ti izvedel sem veliko zanimivega. Gospa komisarka, vi ste povečali zmogljivost rezultatov glede izdatkov za znanstvenike raziskovalce. Tako lahko nadaljujejo s svojim delom. To je zelo pomembno. In s tem moramo nadaljevati. Računsko sodišče. Mislim, da bi vsi morali prebrati poročila računskega sodišča, ne samo člani tega odbora. Ta poročila so zelo zanimiva. Računska, računsko sodišče je prva inštitucija, ki je upravila zonalno revizijo za svojo lastno inštitucijo. In s tem so povečali produktivnost in prihranili pri operacijskih operativnih stroških. To je zelo dober zgled za nas. Rad bi zastavil vprašanje glede korekcij. To je prav, da jih izvajamo, to je eh, naše vrsta sankcij, ki, izvajamo, ki jih izvajamo eh, nad državami članicami. Torej, zastavi rad vprašanje. Kako stroge so te korekcije? Imamo premalo denarja in bi lahko na tak način lahko prihranili kaj sredstva, kaj sredstva in kaj denarja še. Vprašanje glede zaposlenih v evropskih inštitucijah. Mogoče bi lahko pogledali tiste inštitucije, kjer eh, prihaja do veliko zamenjav osebja in še vprašanje glede lastnih virov. Sistem, ki ga imamo glede financiranja proračuna, ni najbolj jasen za naše državljane. Ta sistem je zakrit za posebnimi sistemi obdavčevanja. Mislim, da bi morali podati več jasnosti glede tega, kako bomo lahko dosegli boljše rezultate in to na način, da ne bomo povečali bremena za naše davkoplačevalce. Mogoče bi lahko v komisiji to vključili v vaš program, kajti svet in parlament si morata še naprej prizadevati za izboljšanje proračuna. Zakaj uvažamo z Kitajske in iz drugih držav blago in proizvode, S tem proizvedemo veliko emisij, istočasno pa ne moremo tekmovati s cenami. Zakaj ne bi uvedli določenega okoljskega davka za takšne proizvode? Mogoče bi lahko premislili tudi o tem v prihodnosti. Hvala. Gospa komisarka. Najlepša hvala za vprašanje. te popravke izvajamo ne samo zaradi njih samih, ampak zaradi tega, ker je prišlo do napake, ki jo je treba popraviti. Zato skušamo na pravilen način oceniti popravek. Včasih je to v obliki pašalnega plačila, včasih gre za korekcije, ki se nanašajo na posebno napako mogoče imamo stopnje 5, 25 eh, odstotkov, včasih 50 odstotkov, če gre za resno zadevo. Rade bi tudi odpravili sistemske napake, da se to v prihodnosti ne bi več dogajali. Imamo dve vrsti napak, na popravkov gre za poprave, ko gre za popravek, da lahko to uporabimo za drug program, torej da država članica prejme plačilo za drug namen. Imamo pa tudi neto popravke, kajti ti so zelo pomembni. Gre namreč za primere, ko bi morali izvesti sistem za to, da bi odkrili napako, vendar pa do tega ni prišlo. Torej, mi se moramo odločiti zelo previdno glede na to, za kakšne popravke gre, vendar pa ne smemo mahevati. In tako na tak način držav, v teh primerih država članica ne sme več prejemati sredstev za ta program v prihodnosti. Omenili ste lastne vire in da moramo biti bolj transparentni, odkot dobivamo sredstva in da bi morali biti bolj kreativni glede virov, naprimer okoljski davek, nekateri so govorili o, o gličnem davku. Monteva skupina preučuje vse te zadeve in osredotoča se bolj mogoče na obstoječe vere, kot da bi uvajali nove vere ne vemo namreč, kaj se bo zgodilo z novimi viri in potem bi dobili predlog za nekaj, kar je preveč dolgoročno in preveč negotovo. Mislim, da bi bilo najbolje, da bi lahko povezali vir in porabo sredstev. Zato bi lahko ustvarili več priložnosti za državljane, da lahko nadzorujejo naše delo. Naj se vrnem še na vprašanje prejšnjega poslanca, ko je dejal, da morajo državljani vedeti, zakaj gre za določena sredstva. S tem se ne bi mogla bolj strinjati. Poenostavitev ne pomeni samo, da odpravimo napake, ampak da državljani lahko razumejo informacije v zvezi s proračunom, zakaj gredo ta sredstva, da sami lahko nadzorujejo države članice in komisijo. Prej sem hm, bila odeležena v projektu računske odgovornosti v Indoneziji. Takrat so skupnosti prejemale subvencije za dejavnosti, ki so jih skupnosti same izbrale. Edini način za nadzor je bil, da javno objavimo, zakaj gredo te subvencije, kakšno so pravila in komu so namenjene, da smo to objavili. Uh, jasno in glasno sredi vasi. Torej, to velja tudi tukaj, zakaj gre ta denar, zakaj gre do sredstva, kdo je odgovoren za to, da vsakdo lahko opravlja kontroling in revizijo, vendar pa še nismo dosegli te stopnje. Američani počne nekaj pomembnega, zelo zanimivo je to. To si moramo pogledati, mogoče mm, bi lahko to prevzeli gospod Ashworth, rad bi, rada bi nas najprej pozdravila kot novega člana odbora za proračun. Dobrodošli, izvolite, beseda vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rad bi pozdravil besede računskega sodišča in komisije glede spremembe v kulturi. Še posebej pozdravljam kulturo, rezultatov in stroškovne očinkovitosti. Rad bi podal štiri kratke pripombe. Prvič. Evropski parlament deluje v okviru Lizbonske pogodbe. To pomeni, da smo na novem teritoriju. Vendar pa pomeni tudi, da imamo 50-stotne pristojnosti soodločanja glede proračuna za velik delež, delež javnih sredstev, vendar pa Evropski parlament nima nobenih možnosti za nadzor. Well, I thought it might be an <laughs> interesting comment, but I didn't you know. think. <laughs> Sem si mislil, da je moja pripomba zelo zanimiva, ampak vseeno. My comment before I was so uh, rudely interrupted. Torej, želel sem dejati, preden ste me tako prekinili, da nimamo um, nobenih pristojnosti za nadzor, očitno se nekdo ni strinjal s tem. Torej, gle za možnost izbire članov v odbor v državšence. In če bi mi lahko igrali takšno vlogo, bi lahko opravljali tudi javni nadzor in s tem bi lahko prispevali k spremembi kulture glede doseženih rezultatov. In še Druga opaska. Za računsko sodišče imamo stopno napake, ki je 4,7 odstotka. To je preveč, vendar pa ne živimo v popolnem svetu. Mar ne bi bilo koristno, predvsem za naše državljane, ki ne vedo, kaj to pomeni, če bi si zastavili nekakšno referenčno stopno in to primerjali z drugimi organizacijami, pred kratkim, oziroma lansko leto smo obiskali Washington v odboru za proračun in videli smo, da si njiho, njihovi proračunski organi samo želijo takšno stopnjo. Ne pravim, da bi morali to sprejeti, vendar pa bi bilo to v javni razpravi, torej primirjanje, zelo koristno. In še vprašanje za komisijo. Nekaj me zelo skrbi. Izraz, ki ga veliko krat uporabljamo, je neporavnani, neporavnane obveznosti in plačila. Torej, ali preveč zapravljamo ali pa nimamo dovolj prihodkov. Torej, govorimo o tem problemu, vendar pa ne govorimo o vzroku za to. Mislim, da gre tudi tukaj za kulturno vprašanje in mislim, da bi morali prejeti to fazo problema neporovnanih obveznosti. In še vprašanje glede poenostavljanja skupne kmetijske politike. V prejšnjem mandatu sem upravil poročilo poročilo na to temo, na ponostane skupne kmetijske politike in iz mojih prejšnjih izkušenj v industriji, kjer sem izdajal certifikate o zanesljivosti, sem ugotovil, da je to zelo učinkovito sredstvo in lahko bi ga uporabili tudi v kmetijstvu. To so sprejeli v parlamentu in v svetu in zato smo presenečeni, da je sedaj, sedanja kmetijska politika še bolj kompleksna kot prej, čeprav je komisija celo priznala, da je celo za 15 odstotkov bolj kompleksna. Zelo pa me skrbi, da smo to zelo slabo razložili našim kmetom. V moji regiji so kmetje posadili eh, kulture, za katere ne vedo, če jih bodo lahko gojili, ker ne vedo, kakšna so pravila. In vem, da nekateri posamezni revizori so že opozorili komisijo, da si bo verjetno prislužila negativno mnenje zaradi zapletenosti, gospa podpredsednica. Začela bom zadnjo točko. Z veseljem bi prebrala vaše poročilo, nisem ga videla in z veseljem se bom pogovorila s komisarjem glede tega, v kolikšni meri upošteva vaša priporočila iz poročila. In lahko vam zagotovim, da bom to tudi storila. In še vprašanje. primerjave, analiz in strinjam se, da ta dva odstotka izhajata iz javnega, na zasebnega sektorja, kajti javni sektor je seveda drugačen. Tudi kompleksnost naših programov je drugačna, cili so drugačni. Zato mislim, da bi lahko to tudi storili. Lahko bi pomislili na organizacije, ki imajo podobne cilje v državah članicah ali pa na mednarodni ravni. Imeli ste tudi ZDA, s katerimi bi lahko to primirjali, mogoče bi o tem izdalo mnenje lahko sodišče in še neporavnane obveznosti. Tukaj je velika dilema. Znajdemo se na koncu leta, v rokah imamo neporavnane obveznosti in račune in zmanjka nam časa ali denarja ali obojega in potem to prenesemo na naslednje leto. V večletnem načrtovanju to ne bi smelo predstavljati velikega problema. Vendar pa imate prav, ko, da pravite, da gre za še neporavnane račune, ne pa za račune, ki jih ne bomo poravnali. Torej, kako bi se lahko lotili tega problema? Če si pogledate gospodinstvo, podjetje ali državo, ki doživlja obdobja, kjer imajo več sredstev kot izdatkov ali več izdatkov kot sredstev, gre za ponavljajoč vzorec. In lahko vam samo potrdim, da se prilagajamo, kolikor je le mogoče. In še o odgovornosti, kar ste omenili na začetku. Popolnoma se strinjam s tem, da to znižamo na najnižjo raven. Torej, kdo plačuje naše račune, to so naši državljani. Torej, odgovorni smo in to je v interesu nas vseh. Najlepša hvala. Dankeschön gospa predsednica gospa georgievova najlepša hvala za energijo ki jo vlagate v sodelovanje z nami v evropskem parlamentu. V letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2013 sta izpostavljena predvsem dva elementa. Prvič, dodana vrednost posojil Evropske unije in eh, drugič, uspešnost proračuna. Obe točki sta tesno povezani in sta ključnega pomena za države članice, ko gre za zagotavljanje gospodarske rasti v Evropski uniji, povsod v Evropski uniji. Zanima me, katere ukrepe bo sprejela Evropska komisija, da bi še izboljšala uspešnost proračuna? Kako namerava Evropska komisija zmanjšati raven dolga, eh, ki se nanaša na posojila Evropske unije? Najlepša hvala. Izvolite. Zelo pomembno je poudariti, da je v novem programskem obdobju, v novem večletnem finančnem okviru veliko večja osredotočenost na uspešnost, na učinkovitost proračuna. Želimo odpraviti nepotrebne postopke. Kot smo slišali v prejšnjem prispevku, nas čaka še veliko dela. Ampak kaj natančno počnemo? Prvič, uvedli smo bonus za uspešnost, za učinkovitost. Šest odstotkov sredstev bo razdeljenih glede na uspešnost. In kot sem že dejala, smo uvedli tudi sankcije. Med temi sankcijami imajo najpomembnejšo vlogo neto popravki. Drugič, smo si ogledali vse programe in določili kazalnike rezultatov, ciljev. In na tem področju nameravamo še naprej delati. Kaj ti? V določenih primerjih so kazalniki preveč zapleteni in včasih si potem države članice izmislijo še dodatne plasti, ki jih je potrebno razgraditi, ker celoten postopek postane preveč zapleten včasih ne gre toliko za dosego ciljev, eh, ampak eh, gre eh, bolj za to, kakšni so dejanski rezultati proračuna. Torej, breme prvih let izvajanja tega načrta bodo morale deliti vse države članice. Na zadnje naj povem še, da zelo dobro vemo, da Evropska komisija nosi odgovornost za to, da pomaga manj izkušenim državam članicam in sicer z izobraževanjem, eh, z izboljšanjem stroškovno učinkovitostjo, z nasveti, kako eh, uporabiti preglednost eh, kot eh, element nadzora. In država, ki jo mi dve najbolje poznava, se lahko kar nekaj nauči na tem področju. V programskem obdobju bomo, upam, da ugotovili, da ta interaktivni pristop deluje in da bo obrodil pozitivne rezultate. Najlepša hvala, kolega Tojer. Ja, fin dank. Ja. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa podpredsednica komisije. Dve vprašanje imam. Najprej splošno vprašanje in o tem so govorili že kolegi. Gre za to, kako se odzvati na stopnjo napak. Kot veste, sem bil poročevalec Evropskega parlamenta v prejšnjem sklicu eh, na eh, temo proračuna, ki se bo osredotočal eh, na rezultate, na uspešnost in zato vem, da bi bilo morda smiselno sprejeti določene spremembe pogodb še prav posebej, kar zadeva stopnjo napak. Zanima me, eh, kako vi gledate na to, ali menite, da obstaja možnost, da bomo dosegli napredek pri eh, tako usmerjenem proračunu, ne da bi spremenili pogodbe. In potem bi rad nadgradil še eno vprašanje, ki ga je izpostavil že Derek Wogan. Kot veste, smo v preteklosti uh, že imeli poročilo Evropskega računskega sodišča glede uporabe uh, pomoči uh, Evropske unije v Gazi. Obstajali so navedbe, da naj bi ta sredstva končala v rokah Hamasa. Sedaj pa smo slišali tudi navedbe glede zahodne eh, Sahare, kjer eh, naj bi humanitarno pomoč, ki jo zagotavlja uh, EHO, uh, uporabili v uh, napačne namene. Uh, EHO je potem predlagal, da bi to pomoč zaustavili, vendar pa bi bila za to seveda potrebna politična odločitev komisije, ki pa ni bila sprejeta. Zanima me, katere ukrepe uh, bo eh, sprejela Evropska komisija, da bi zagotovila, da pomoč Evropske unije dejansko prejmejo tisti, ki jo potrebujejo in eh, da eh, se ta pomoč ne spelje drugam in v najslabšem primeru konča celo v rakah terorističnih organizacij. Najlepša hvala. Gospa podpredsednica, izvolite. proračun, ki se osredotoča na dosego rezultatov, ne zahteva spremem pogodb. Za ta prehod bomo poskrbeli, vendar pa ne želim, da bi imeli občutek, da eh, bo to lahko. Namreč zelo težko je določiti cilje in potem eh, izmeriti prispevke, ki jih namenjamo za dosego eh, teh ciljev. To je seveda zelo zapleten postopek. Poleg tega računam tudi na računsko sodišče, da nam bo pomagalo razviti eh, pravo metodologijo. Veliko izkušenj imamo. In uh, te izkušnje kažejo, da uh, je proračun, ki temelji na uspešnosti, zelo zapleten proračun in do sprememb ne bo prišlo čez noč. In uh, naj izkoristim to proložnost in se vam uh, zahvalim uh, in se vam zahvalim za to, uh, da nas pri tem podpirate. To je zelo, zelo pomembno. Potem pa uh, korektivni ukrepi, ki smo jih sprejeli v primeru uh, Zahodne Sahare. Soočili smo se z moralno dilemo, če bomo opustili pomoč, uh, potem uh, bodo ženske in otroci obsojeni na smrt v poščavi, ni šlo za vojake. Skušali smo. Uh, si zagotoviti pomoč eh, drugih donatorjev, tako da bi lahko bolje nadzirali izvajanje, ampak eh, nažalost smo bili neuspešni in upam, da bo uh, moj naslednik nadaljeval z prizadevanjem v tej smeri. Na področju gaze smo bili zelo previdni, torej če primerjamo oba primera. V gazi smo imeli boljši nadzor in sicer na lokalni ravni. V eh, zahodni Sahari pa so bili pregledi zunani in torej ne pogosti. In zelo lahko je prikriti pomankljivosti, če. Eh, nekdo opravlja pregled zgolj nekaj dni. V Gazi so bili naši predstavniki eh, vedno prisotni. In eh, pravzaprav smo dobili pohvale za to, da smo vlagali sredstva v. Uh, najtežavnejših delih tega sveta. 40 eh, pisarn imamo sedaj eh, in sicer na območjih, kjer pravzaprav eh, naši zaposleni vsakodnevno tvegajo svoje življenje pri opravljanju dela. Ampak to je edina možnost in zato smo dobili visoko oceno celo v Združenem kraljestvu, da zaščitimo finančne interese Evropske unije. Eho ima 740 zaposlenih, 300 v Bruslju in 440 v 40 uradih po svetu. In Eho je danes eh, tudi vir za eh, države članice, ki eh, dajo pooblastila zaposlenim v Eho, da izvajo to vrstni nadzor. Tukaj gre za zagotavljanje eh, dodane vrednosti za naše državljane. Računsko sodišče bo najbrž pokomentiralo to stopnjo napak, ki se je pojavila že v prejšnjih vprašanjih. Ja, ja, naj vas to nikar ne skrbi, računsko sodišče bo še dobilo besedo. Smo ob eh, koncu izmenjave mnen, kot eh, poročevalka imam pa še dve vprašanje rada bi se še enkrat odzvala na primer eh, Alžirije. Ne želim, da bi me označili za najbolj brezčutno osebo, ker sem zahtevala za ustavitev pomoči. Ampak eh, morda bi nam lahko zagotovili vsaj, da boste eh, posodabljali število beguncev v tem taborišču. Imam pa še dve vprašanje. V razpravi o razrešnici se je pokazalo, da, je, da so rdeča nit nezanesljivi podatki držav članic. To temo smo že večkrat obravnavali, ampak tokrat smo dobili tudi podatke komisije in. Uh, Izkazalo se je, da je neustrezno poročanje, posredovanje informacij strani držav članic največji problem eh, in eh, zaradi tega je tudi stopnja napak tako zelo visoka. Z tem problemom se bomo morali še soočiti in mogoče bi lahko imeli nagrado za ustrezno posredovanje informacij in pa seveda tudi sankcije v primeru neustreznega poročanja. Drugo vprašanje. Generalni direktori eh, se eh, vedno izognejo škandalu in uložijo eh, pridržek. To se mi sicer zdi pravi pristop, zanima pa me tudi vaše mnenje o tem. se upravičujem posvetovala sem se s svojimi kolegi kajti rada bi vam natančno odgovorila ker zadeva število beguncev v tem taborišču nisem bila nameravala sem ga obiskati potem pa je prišlo do tragedije nekje druge in zato mi to ni uspelo ampak bila sem v številnih eh, tovrstnih begunskih taboriščih eh, po svetu in število beguncev ni stalno. <clears throat> Ljudje prihajajo in odhajajo, še prav posebej moži. Otroci in ženske so tisti, ki ostajajo ki so ujetniki te eh, stalne begunske situacije. Velika večina beguncev je ženski in otrok in te številke še naraščajo. Torej, težko je določiti natančno številko. To je mogoče le, eh, če imamo naše predstavnike na terenu. V tem primeru imamo eh, problem in Zato uh, smo tudi skušali zagotoviti uh, bolj eh, stalno navzočnost uh, v tem uh, begunskem taborišču uh, in pri tem sodelujemo z nevladno organizacijo. Torej, to so primeri, ki so nam pokazali, da zgolj delna prisotnost na terenu še povečuje našo odgovornost. Zato smo morali zagotoviti sodelovanje z drugimi. No, sedaj pa kakovosti podatkov. V novem programskem obdobju imamo pobude za uspešnost in pa sankcije za neuspešnost in zatem posredno naslavljamo tudi eh, to vprašanje kajti uspešnost je eh, seveda višja, če imaš eh, dober sistem poročanja. Tako da imamo sedaj ta element eh, nagrade in kazni. Ne gre za ocenjevanje samega sistema poročanja, ampak gre za rezultate teh sistemov poročanja če bi komisija hotela iti še dlje, bi najbrž zašla v težave, kajti to je v odgovornosti držav članic in Evropska komisija nima niti sredstev, niti mandata, da bi prevzela to odgovornost eh, držav eh, članic. Ali lahko storimo več na področju primerjav med državami članicami? na področju vzgledov, eh, izmenjave najboljših praks. Eh, ja, s tem se nameravamo ukvarjati. In res je, mi upravimo svoje delo, predstavimo zadržke, identificiramo probleme. In potem Evropska komisija sprejme odločitve in nadzira izvajanje naših priporočil. In potem pripravimo poročilo in to poročilo vam posredujemo. In na tej osnovi lahko ste lahko prepričani, da imate možnost, da preverite ta poročila, kajti vedno se lahko obrnete na nas. Hkrati pa pripravimo podatkovno bazo in eh, pa komparativne primerjalne podatke, eh, ki se nanašajo na razlike med državami članicami. Gledam svojega kolega, kajti prepričano želim biti, da sem. Eh, pravilno podala zaporedje dogodkov. Kolegica Ajala Zender je še prosila za besedo. Samo kar zadeva begunce v Tindufu, bi želela potrditi to, kar je rekla gospa komisarka. Sama dobro vem, da imamo v naši regiji družine, ki vsako leto vabijo otroke k sebi, zato da bi lahko šli ven iz puščave, da bi jim nudili zdravstveno skrbo, saj so pogosto bolni in jim na ta način pomagali. Eh, seveda se potem vrnejo v svoje družine. Eden od problemov v tem konfliktu je, da eh, OZN ni uspel najti dogovora za to, da bi se v zvezi z eh, begunci v teh taboriščih kaj storilo in dosegel nek dogovor v tem konfliktu med um, Alžirom in sosednjo državo. Tako da eh, ti otroci imajo precej težav. Glavni problem pa je pri organizaciji Združenih narodov, ki ni uspela doseči dogovora za to, da bi se tu razpisal referendum, ki je bil um, zamišljen. Tako da jaz upam, da lahko ti otroci in te družine preživijo vsaj s človekoljubno pomočjo, ki jo prejemajo. Ne želim, da ponovno pričnemo z razpravo, ampak kolega Vali, čisto na kratko. No, no, ja, hvala, samo minuto, glede na to, da nimamo več priložnosti za razpravo, ampak eh, oglasil bi se, ker nisem dobil točnega odgovora na svoje vprašanja in zato bi še enkrat ponovil. V zvezi s preglednostjo bi se sam zauzemal za mehanizem, zato da bi v zvezi s strukturnimi skladi uvedli neko obveznost, prvič, da bi komisija informirala države članice o inštrumentih, pri čemer ne bi bil objavljen samo naslov projekta in znesek, ki mu je namenjen. Državljani bi želeli videti same račune in dodano vrednost, ki jo prinaša ta program. In tukaj bi potrebovali večjo uh, preglednost, zato ker gre sem večji del sredstev in zato bo bi potrebovali več preglednosti. Potem pa imamo tudi uh, novejše države, ki rasejo, se razvijajo in v katerih je situacija precej različna, tako glede obdavčitve, kot glede pravic delavcev, kot glede različnih dučih drugih situacij, v katerih je razlika v primerjavi z ustanovnimi državami, članicami Francijo in Italijo, precejšnja. Uh, Eh, v nekaterih državah namreč se ta sredstva namenjajo za industrializacijo, za gospodarski razvoj, ampak zaradi tega druge države eh, dobijo na voljo manj sredstev. Eh, določen inštrument mogoče tudi ni dovolj učinkovit za ustvarjanje možnosti za zaposlovanje in za razvoj v državah članicah in zato bi mi želeli imeti tukaj večjo preglednost, saj imamo občutek, da nekaj izgubljamo s tem želite še kaj dodati? pravzaprav države članice to že počnejo. vsaka država članica mora podati informacije o projektih, eh, ki eh, so načrtovani strani Evropske komisije. Težave pa se pojavljajo pri dostopu do informacij, pri predstavitvi informacij, eh, pri načinu predstavitve informacij. Ta je lahko tako zapleten, kakor tudi enostaven. In včasih ni dobro, če prejmemo več informacij. Kar nekaj uspešnih projektov je bilo na tem področju. Svetovna banka, kjer sem nekoč delala, je pripravila projekt. Eh, oziroma aplikacijo, ki vam omogoča iskanje po državi ali pa temi in uh, najdete lahko veliko informacij, ampak eh, seveda uh, Svetovna banka razpolaga le za 30 milijardami evrov na tem področju, približno komisija pač več kot z 140. So, ne moremo tega primerjati. Ampak gre za vprašanje obsega informacij, ki ga lahko obdelamo. Ne želimo se utopiti v informacijah, to je tisto, kar želim povedati. In pri tem bi nam lahko ravno tako pomagala osredotočenost na uspešnost. Ja, gospa komisarka, našemu odboru bi bilo to vsekakor povšeči. Gospod Lazaro, dajem vam besedo, da pokomentirate vprašanje. Hvala lepa, gospa predsednica. In zahvaljujem se tudi vsem članom tega odbora za pripombe in vprašanja. Čisto kratek bom. Naslovil bi rad le vprašanje gospoda Vona glede letnih poročil in pa vprašanje gospoda Ashworta na temo stopnje napak. Kasneje pa bo moj kolega govoril o kriterijih uspešnosti. Torej, gospod Won in letno poročilo. Računsko sodišče poskuša pripraviti letno poročilo z ustreznimi informacijami, tako da imajo naši deležniki v eh, svetu in parlamentu možnost, da podajo razrešnico in preverijo vse podatke. V, na sodišču trenutno sprejemamo odločitev, v zvezi z okrepitvijo teh letnih povročil in sicer z dodano dimenzijo uspešnosti. Gre tudi za obogatitev z različnimi proračunskimi in eh, menedžerskimi informacijami. Hkrati pa je naš cilj seveda izjava o zanesljivosti. načrtujemo uporabo virov, eh, da bi dosegli cilje, ki sem jih omenil. Namreč eh, ti cilji so zagotovitev večjega števila proračunskih informacij, zagotovitev eh, spoštovanja kriterija uspešnosti. Želimo zagotoviti tudi večjo zanesljivost dela naših revizorjev. Sedaj pa prehajam gospodu Ashwortu in k njegovemu vprašanju, ali obstaja kakšna druga eh, vrhunska revizorska inštitucija, ki bi poročala o neskladnosti v proračunu. Mi kot eh, sodišče, računsko sodišče Evropske unije ne poznamo nobene druge inštitucije, inštitucije, ki bi eh, podajala podobna poročila v zvezi z eh, izjavo o zanesljivosti v zvezi z morebitnimi napakami. V Združenih državah imajo ravno tako določeno stopnjo napak v proračunu. In uh, to je moj zaključek na osnovi izjav, ki sem jih slišal v tem odboru. Stopne napak bi lahko bila tam na isti stopni kot pri nas. No. Ampak naj poudarim, da tukaj ne gre za primerjanje ne moremo primerjati stopnje napak, ki jo je izračunalo računsko sodišče, za katero koli drugo stopnjo napak, eh, ki se pojavlja kjerkoli drugje na svetu. Mi spoštujemo mednarodne eh, revizorske standarde, ki veljajo za javni sektor in pri tem uporabljamo tudi profesionalno presojo, ki je natančno upisana v teh eh, standardih. In pri tem uporabljamo tudi stopnjo materialnosti, ki se uporablja posod po svetu. Torej, primerjava bi morala biti med stopnjo napako, v kateri poročamo mi, in pa ravnjo materialnosti. <clears throat> gospa predsednica najprej bi se rad zahvalil članom tega odbora pa tudi predsednici zato da ste izrazili zanimanje za te kriterije uspešnosti radi bi več podatkov o rezultatih o ciljih o uspešnosti in zato sem danes zjutraj dejal in to sem pripravljen ponoviti da smo pripravljeni sodelovati z eh, revizorskimi organi v državah članicah, treh do štirih eh, držav članicah na leto, zato da bi lahko zagotovili več podatkov o tem, kaj se dogaja dejansko v državah članicah. Nekateri poslanci ste govorili o večji odgovornosti, o eh, osredotočanju na dosego ciljev. Zelo pomembno je, da se Evropski parlament ukvarja z to temo. Ključnega pomena je, da se v večji meri osredotočimo na uspešnost. Hvala lepa za zanimanje, ki ga je ta uh, odbor uh, izkazal za naše uh, poročilo, uh, pa tudi Evropski parlament uh, in pa tudi uh, zanimanje, ki ste ga pokazali za naša eh, specifična uh, poročila. Tukaj uh, je bilo v preteklem letu govora tudi o stopni napak. Eden izmed poslancev je tem, o tem govoril in pa o dodani vrednosti Evropske unije. Tudi to je zelo pomembna tema. In še zadnja pripomba. Rad bi se zahvalil komisarki še enkrat za to, da je poudarila odločnost komisije, da se v prihodnosti osredotoči na dosego ciljev in eh, mi nameravamo Evropski komisiji pomagati pri eh, dosegi tega cilja. Ja, najlepša hvala. S tem uh, smo zaključili uh, to predstavitev in uh, rada bi se zahvalila vam, eh, gospa eh, komisarka, pa eh, tudi obema članoma Evropskega računskega sodišča za vse zanimive podatke. Veselilo bi nas, če bi v poglavju 10 Eh, v prihodnosti ne brali eh, pripomp, eh, kot so zapisane trenutno, da je potrebno potrošiti več denarja, če želimo doseči cilje. No. Vsem vam želim lep dan še naprej, sedaj pa moramo nadaljevati z našim dnevnim redom. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 14. In sedaj prehajamo k 11. točki dnevnega reda, gre za posebno poročilo številka 14 Evropskega računskega sodišča in za vprašanje, kako institucije in organi Evropske unije izračunavajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogradnih plinov. Gospod Balko je pristojni član Evropskega računskega sodišča, prisrčno ga pozdravljam, naša poročevalka pa je gospa Šulin, ki je ne vidim, ja, se upravičujem, tamle ste, prisrčno dobrodošli. Gospod Balko, kar takoj vam predajam besedo. No, takoj, ko bo zagotovljen mir v dvorani. Ali lahko, prosim, dvorano zapustite čim prej? Gospod Balko, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa Gresle. Hvala lepa, poročevalka gospa Šulin. Spoštovani člani odbora za proračunski nadzor, danes vam bom z velikim veseljem v imenu Evropskega računskega sodišča predstavil posebno poročilo številka 14 na eh, temo eh, vprašanja, kako institucije in organi Evropske unije izračunavajo, zmanjšujejo in zdravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov. Če želi eh, podnebna politika Evropske unije biti verodostojna, moramo biti vodilni pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov in pri preprečevanju podnebnih sprememb znižati moramo oglični odtis javne uprave eh, povsod v Evropski uniji, tako lahko v veliki meri prispevamo k znižanju izpustov. Gremo torej sedaj k vprašanju, kako inštitucije Evropske unije prispevajo k dosegi eh, cilja Evropske unije, da se emisije eh, do leta 2020 zmanjšajo vsaj za 20 odstotkov v primerjavi z letom 1990. Osredotočil se bom tudi na nasvete, ki so bili dani evropskim inštitucijam, podjetjem in pa državljanom izven Evropske unije. Ogledali smo si vse inštitucije Evropske uh, unije, Ogledali smo si tudi eh, Evropsko okoljsko agencijo in sicer zaradi eh, njenih posebnih nalog, ki se nanašajo na temo te revizije. Eh, Računsko sodišče je proučilo, ali ti organi ustrezno izračunavajo in pa znižujejo svoje emisije. In eh, poleg tega smo skušali ugotoviti, ali uh, inštitucije uporabljajo tudi okoljski menedžment, ki omogoča zniževanje uh, emisij. Tukaj govorim o Evropskem sistemu EMAS za okoljsko ravnanje in presojo. Torej, kaj smo ugotovili. Nekatere inštitucije in organi Evropske unije so eh, sprejeli pomembne ukrepe, eh, vendar eh, niso dosegli ciljev, ki bi prispevali k znižanju emisij za 20 odstotkov. V letu 2013 je več kot eh, polovica revidiranih inštitucij in organov ni imela kvantitativnih ciljev za znižanje emisij. Eh, ti kvantitativni cilji so, si, so seveda ključnega pomena pri zagotavljanju trajnosti in pa verodostojnosti eh, okoljskega menedžmenta evropskih inštitucij. 15 institucij in organov, ki so bili predmet eh, revizije, eh, ni imelo enotnih standardov eh, poročanja. Poleg tega inštitucije tudi niso razkrile, popolnoma razkrile obsega emisij. Oglični odtis evropskih inštitucij pravzaprav sploh ne obstaja. Tako da ne morem eh, potegniti zaključkov glede eh, skupnega ogličnega odtisa vseh evropskih inštitucij in na ta način je tudi težko eh, podati priporočila. Evropsko računsko sodišče je zahtevalo opremljive rezultate po letu 2005. Res je, da so inštitucije uspele Eh, zajeziti eh, trend eh, zviševanja emisij, ki se je nanašal na stavbe teh inštitucij. Poleg tega smo povdarili tudi prehod na obnovljive vire energije. Električna energija je bila v veliki meri nadomeščena z zelenimi energetskimi viri in to je eden izmed ukrepov, ki omogoča znatno eh, znižanje eh, emisij, ampak eh, to ne zadostuje in potrebni bodo nadaljni ukrepi, da bi zmanjšali energetske potrebe stavb. Evropske inštitucije in organi ne povzročajo dovolj pozornosti emisijam, ki jih povzroča mobilnost. Emisije povezane z potovanji, predvsem z potovanji eh, z letali, k emisijam prispevajo v večji meri, eh, kot to ocenjujejo države članice. Inštitucije in organi, ki so bili eh, predmet Revizije so le deloma uporabili uh, sistem uh, nadomestila oziroma eh, izravnave svojih emisij z izvajanjem plačil druge po svetu. In zaradi tega je potrebno to opozoriti menedžerje. To bi namreč lahko privedlo do tega, da bi leti uporabili vsa eh, sredstva, ki so jim na voljo, vključno z eh, tako imenovanim offsettingom. Evropske inštitucije ne uporabljajo vseh orodij, ki so na voljo in ki jih zagotavlja Evropska komisija, kar zadeva EMAS, je bil napredek izjemno počasen. Junija 2014 je minilo že 13 let od pričetka izvajanja tega programa in eh, le eh, nekaj inštitucij eh, se je uvrstilo v ta program, pet pa se je na udeležbo še pripravljalo. Evropsko računsko sodišče je torej pozvalo k večjemu eh, sodelovanju v EMAS-u. Potem pa so tukaj javna naročila, ki morajo biti ravno tako osredotočena na to, da znižamo emisije. Tukaj gre bolj za prostovoljno možnost in le določene inštitucije ta, eh, to možnost eh, redno uporabljajo. Ogledali smo si več kot 160 Eh, postopkov javnih naročil. In ugotovili smo, eh, da je bilo vključenih le nekaj kriterijev vezanih na emisije ali pa eh, ti kriteriji sploh niso bili upoštevani. Zaradi tega bomo predlagali spremembe na uredbo Evropske unije na to temo obstajajo zakonske eh, zaveze za evropske inštitucije, kar zadeva zelena javna naročila in eh, te eh, zahteve so manj ostre kot zahteve, ki veljajo trenutno za države članice. No, podrobneje lahko, se lahko zatem seznanite v našem poročilu prostovoljni standardi se ne uporabljajo redno uh, pri uh, novih stavbah in pa pri uh, postopkih obnove uh, stavb, predvsem v Bruslju. Nobena izmed uh, inštitucij uh, se uh, ni odločila uh, za. Uh, to, da bi se prostovoljno odločila za kodeks obnašanja eh, na področju uporabe zelene energije in eh, za uporabo zelenih meril. No, naša priporočila. Evropska komisija bi morala predlagati ukrepe za zmanjšanje ogličnega otisa evropskih inštitucij eh, in pa organov. To eh, zakonodaja bi morala vključevati tudi absolutno znižanje emisij do eh, leta 2030. Poleg tega bi morali poenotiti sistem eh, poročanja o ogličnem otisu. Ta sistem bi moral vsebovati vse relevantne podatke, hkrati pa eh, tudi kvantitativne podatke o napredku, ki je bil dosežen pri znižanju emisij. Evropske inštitucije in organi bi morali oblikovati skupen pristop eh, do EMAS-a, ko gre za kompenzacije za eh, povzročanje emisij. Kompenzacije morajo biti eh, visoko kakovostne in se morajo usmeriti na projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in ki prinašajo koristi lokalnemu prebivalstvu. Vse inštitucije Evropske unije bi se morale priključiti EMAS-u in eh, bi morale doseči napredek na področju okoljskega ravnanja in eh, eh, presoje. Poleg tega bi morali tudi sprejeti kodeks obnašanja na področju energetske učinkovitosti. Javna naročila, zelena javna naročila morajo biti instrument, ki ga bodo evropske inštitucije in organi uporabljali, kadarkoli bo to le mogoče na ta način eh, bi lahko bolje eh, poskrbeli za varstvo okolja in pa za trajnostni razvoj. Gospa predsednica, gospa poročevalka, spoštovani poslanci, najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you, Mr. Balko. You have noticed that... Najlepša hvala, gospod Balko. Verjetno ste opazili, da je gospa Gresle zapustila dvorana, mož zato, ker je zebe. Skušamo storiti vse, da zmanjšamo emisije, torej smo ukinili gretje za danes. Najlepša hvala. Predajam besedo kar gospe Pročevalski, bi gospe Šulin. Predsedujoči, hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, najprej bi se zahvalila Eh, pristojnemu članu evropskega računskega sodišča gospodu ladislavu balku za to izvrstno analizo stanja. zahvaljujem se tudi sodelavcema evropskega parlamenta gospodu mihaelu capleskemu in gospodu balazsu sehiju. njuna pomoč kot tudi pomoč mojih asistentov pri pripravi tega poročila je bila zelo pomembna in eh, dragocena vemo pa da če želimo spremeniti druge in njihova ravnanja je treba začeti najprej pri sebi in to še kako velja za pristope in napore za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v evropskih institucijah in organih evropske unije na podlagi poročila računskega sodišča in razprav ki jih je moja pisarna imela s predstavniki evropskega parlamenta evropske komisije in evropskega računskega sodišča predlagam in priporočam naslednje e, menim da bi morali biti cilji vseh institucij in organov evropske unije skupni pristop k lastnim emisijam toplogrednih plinov in morebitno zmanjšanje teh emisij da bi to dosegli pa morajo celovito izračunavati svoje emisije toplogrednih plinov rezultate pa bi morali objavljati. menim da bi morala evropska komisija da bi ohranila svojo zanesljivost v okoljskih pogajanjih s tretjimi stranmi bolj prizadevati pri zbiranju večje količine podatkov o svojih emisijah toplogrednih plinov pozivam tiste institucije in organe evropske unije ki nimajo certifikata emas naj razmislijo o tem da bi ga čim prej pridobili vendar poudarjam da bi bilo treba emas obravnavati kot orodje s katerim bi med drugim strukturirali emisije toplogrednih plinov ne bi ga pa smeli obravnavati kot edini končni cilj zelene politike institucij poudarjam da lahko institucije in organi evropske unije v večji meri izkoristijo izravnavo emisij toplogrednih plinov da bi zmanjšali svoj ogljični odtis in se strinjam z računskim sodiščem da bi se ta vprašanja lahko ustrezno obravnavala če bi se visokokakovostna izravnava uporabljala kot dopolnilo dopolnilo k ukrepom za zmanjševanje emisij in ne kot njihovo nadomestilo vendar ugotavljam da bi bilo potrebno pred izravnavo ta sredstva vložiti v nadaljnjo izboljšavo okoljske politike organov in institucij evropske unije. vsekakor pa pozdravljam dejstvo da so nekatere institucije evropske unije začele pilotne projekte o zelenih javnih naročilih in upam da bodo rezultati obetavni in da bo zelena javna naročila torej da bodo zelena javna naročila v bližnji prihodnosti postala standardni postopek institucij in organov evropske unije. nadalje poudarjam da pri izvajanju teh politik človeški faktor ostaja ključni vidik zato pozivam upravo institucij in organov evropske unije odgovornih za te politike naj izvajajo usposabljanja in dodatno izboljšujejo veščine in razumevanje pomena emisij toplogrednih plinov institucij upam da bo imenovanje nove evropske komisije pomenilo priložnost za nov začetek izvajanja višjih standardov v evropski komisiji in njenih agencijah. na koncu pa bi želela pozdraviti tudi dejstvo da so se emisije toplogrednih plinov pri potovanju osebja evropskega parlamenta med tremi kraji dela v revidiranem obdobju zmanjšale za šestinštirideset tri predvsem ker je bilo potovanje z letalom v veliki meri nadomeščeno s potovanjem z vlakom vendar poudarjam da so misije izven treh krajev dela ogljični odtis evropskega parlamenta povečale za devet šest za konec naj poudarim da je zadeva vsekakor kompleksna in da je tako potrebno nanjo tudi gledati toda skozi svoje stike s predstavniki različnih institucij pri pripravi teh poročil sem spoznala da obstaja želja pa tudi volja za spremembe. Uh, preden damo besedo komisiji bomo dali najprej besedo poslancem. Gospod Šolte se prvi prosi za besedo. Hvala za besedo, spoštovani kolegi in kolegice, predstavniki Evropskega računskega sodišča, gospa poročevalska Šulinova. Eh, hvala za izvrstno poročilo. Mislim, da gre za zelo pomembno temo, ki zadeva celoten sektor, celoten javni sektor v Evropski uniji v boju za zmanjšanje toplogrednih plinov in tukaj smo se dotaknili tudi področja, na katero je pozorilo računsko sodišče in tudi poročevalka, to je področje zelenih javnih naročil. In eh, tukaj bi dodal samo nekaj. Mislim, da eh, je eh, na mestu poziv in priporočilo Evropske komisiji, da čim prej z ustreznim zakonskim okvirjem poskuša vplivati na, člani, na države članice, da resno začnejo pri izvajanju in porabi javnih sredstev dosledno uporabljati kriterije eh, za izbor najugodnejšega ponudnika ki upoštevajo seveda tudi tako imenovano zeleno eh, ekonomijo oziroma zelena javna naročila ker eh, dejansko je to seveda v domeni implementacije direktiv vsake države članice posebej vendar bi želel samo dodati to da eh, je lahko nastane velik problem ker se v mnogih državah propagira kot edino zveličavno merilo cena ne pa tudi drugi kriteriji cena pa seveda kot edino merilo škoduje tovrstnim zelenim javnim naročilom zato aplediram na komisijo, da uloži še dodaten napor pri pripričevanju držav, da resno poštevajo zelena naročila kot vodila tudi za prihodnost porabe javnih sredstev. Hvala. Sorry about that, the, uh... Se opravičujem, vendar sem moral čakati na tolmačenje. Gospa Kalenbach je na svetu. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich Rada bi se zahvalila gospodu Balko, članu računskega sodišča naše poročevalke gospe Šulin. Priporočila računskega sodišča in poročevalke se dopolnjujejo in rada bi podarila tisto, kar smo danes že omenili in to je, da se ne bi smeli omejiti na, ta, na to dvorano, ko obravnamo letno poročila računskega sodišča, ampak da upoštevamo pri poročila računskega sodišča in posebnih specifičnih poročil povsod in da bi naša politika morala temeniti na teh priporočilih. Rada bi podarila naslednje točke in to je vprašanje verodostojnosti. Kot Evro, mi kot Evropski parlament in evropski zakonodajalec bomo verodostojni, samo če bomo sledili tistemu, kar mi predpisujemo drugim. Torej, da si zastavimo cilje 2020 in da temu prilagodimo tudi delovanje naših inštitucij, da smo mi dober zgled za druge. Če tega ne bomo storili, potem ne bomo, več, eh, ne bomo verodostojni. Ampak bomo vedno služili za izgovor tistim, ki ne dosegajo teh ciljev. Zato se moramo še posebej potruditi v evropske inštitucije, da dosežemo zadane cilje. Vidimo tudi, da primankuje doseganje prostovoljnih ciljih na več poročilih in če si zamišljam podnebne cilje in vidim, da je veliko teh ciljih prostovolj in vidim, da vidimo, da se moramo še veliko naučiti. Potem imamo še certifikati EMAS-a in to ne sme biti samo eh, cilj samo v sebi, ampak da moramo temu prilagoditi tudi organizacijo in to je vprašanje notranje komunikacije. Torej, če si pogledamo oglični odtis v prihodnosti in naše ambicije in cilje, potem potrebujemo politično in poslovno upravljanje, ki se identificira s temi cilji in potrebujemo tudi to, da sledimo ekološkemu oblikovanju in da si vsi prizadevamo, da smo čim bolj očinkoviti in da v čim večji meri dosežemo naše cilje. In še nekaj, kar bi rada dodala, kar je omenjala tudi gospa Šulin in to je potovanje med sedeži inštitucij Evropskega parlamenta. Rada bi tukaj omenila tudi poročilo računskega sodišča, ki omenja potovanje med Bruslem in Štrasburom. In resolucije Evropskega parlamenta, kjer je 70 odstotkov poslancev izrazijo podporo enega samega sedeža. Tudi s tem bi lahko znižali oglični odtis in to je treba vedno imeti pred očmi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Ashworth. Najlepša hvala, gospod predsednik. In na podlagi tega, kar je dejala predhodnica, mm, sem presenečen, da računsko odložišče niti poročevalka nista omenila ogličnega odtisa zaradi dveh sedežev Evropskega parlamenta. Gospa Ajala Sender in naslednja. Si, eh, si muy bien traído, señor. Ja. Najlepša hvala. V zvezi s to problematiko se postavlja vprašanje tudi zaradi ogličnega odtisa, e, ki bi ga povzročalo potovanje poslancev in drugih zaposlenih samo na en sedež parlamenta. Mogoče bi bilo treba bolj razmišljati tudi o delu nadaljavo. E, no, poleg tega pa mislim, e, da bi bilo treba ugotoviti um, kaj več v zvezi z javnimi naročili naših institucij in nadzirati, ali se um, okoljski predpisi pri tem res upoštevajo oziroma priporočila. In v zvezi s tem bi želela vprašati, ali. Glede na to, da se to stalno sprašujemo, torej ali in na kakšen način ta oblika nadzora nad upoštevanjem okoljskih priporočil lahko prispeva k izboljšanju na področju zaposlovanja in to predvsem kakovostnega zaposlovanja. Namreč, kadar se razmišlja o predvidenih eh, novih delovnih mestih, se redko kdaj sprašujemo o zahtevah in standardih okoljske politike znotraj evropskih institucij in o tem, kakšen eh, dodaten rezultat bi to lahko prineslo na področju zaposlovanja. Mislim, da bi tudi to morali vključiti v prihodnje v eh, kriterije ocenjevanja. Hvala. Še kdo želi besedo? Ne. Potem bomo dali besedo komisiji, da odgovori. Je tukaj gospod Makbeke iz komisije? Gospa predsednica me je prosila, da izrazim presenečenje, da ni nikogar iz generalnega direktorata za okolje vi prihajate iz Gnanega zdrata za človeške vire. Lahko poveste vaš vidik na to politiko in vaše mnenje glede tega poročila. Lepša hvala, gospod predsedujoči. Naj pojasnim vaše vprašanje. Koordinacija politike EMAS je v pristojnosti našega direktorata in zato sem prišel sem, da podam mnenje v zvezi s tem poročilom. Komisija pozdravlja poročilo računskega sodišča. Poročilo ponazarja poročila, kjer je treba še izboljšati naše delovanje, še posebej, ko gre za energetsko varčnost v zgradbah. Treba pa je še naprej znižati in zmanjšati oglični odtis v evropskih inštitucijah. Komisija natančno preučuje ta priporočila. Evropska unija ima proaktivno podnebno politiko, kot smo se dogovorili na Evropskem svetu lansko leto v okviru podnebnega energetskega okvira za leto 2020. Izvajanje teh politik pomenijo tudi javne ustanove, evropske inštitucije in zaposlene. Komisija bo še naprej skušala razširiti EMAS na vse evropske inštitucije. EMAS je najprimernejši pristop za zmanjšanje ogličnega odtisa v evropskih inštitucijah glede na obseg organizacijo in proračunski okvir komisije, bomo začeli z izvajanjem teh priročil od srede 2016 do 2018. In še nekaj o ključnih priporočilih. Glede dejstva, da mora komisija pripraviti skupno politiko za vse evropske inštitucije. Mi menimo, da je EMAS najprimernejši politični inštrument za zmanjšanje ugličnega odtisa evropskih inštitucij. Zato bo Evropska komisija natančno preučila ta priporočila v luči zvana IMAS. Komisija želi razvijati primerne politike za zmanjšanje ogličnih emisij, na toplogrednih emisij, na to čim bolj učinkovit in stroškovno učinkovit način v skladu s cili za leto 2030. Zmanjšanje emisij, kjer nas to najmanj stane, S tem, da upoštevamo obvezujoče cilje, velja za evropske in nacionalne ravni. Ne gre toliko za organizacijo. To pomeni, da bomo imeli prožnost za doseganje ciljev, koliko je le mogoče. Evropska zakonodaja ne določa posebnih ciljev za zmanjšanje emisij, lahko še dodatno prispevamo k širšemu izvanju emasa. Sedaj pa harmoniziran pristop za obračun in poročanje o neposrednih in posrednih emisijah. Komisija meni, da lahko z izvanjem emasa vzpostavimo primeren način za ugotavljanje merjenja poročil in neposrednih in posrednih okoljskih vplivov, vključno s toplogrednimi plini in emisijami. EMAS, medinstitucionalno sodelovanje, je način, kako bomo lahko izboljšali naš obračun za, o emisijah toplogrednih plinov. Evropske inštitucije in organi morajo sprejeti skupen pristop za izravnavo tistih področjih, kjer, kjer se temu ne moremo izogniti. Komisija mora iskati načine za zmanjšanje emisij, vendar pa je treba opozoriti, da obstajajo tudi možnosti eh, za prostovoljno doseganje ciljev, kot je naprimer izravnava in to vključuje vse lete znotraj evropskega prostora. In še vprašanje glede registracije Evropske inštitucije v EMAS. Tukaj komisija namerava širiti EMAS na vse evropske inštitucije, kot je to priporočilo Evropsko računsko sodišče in še zelena javna naročila. Revizija finančne uredbe in pravila za izvajanje predstavljajo zakonodajni okvir in spodbujajo zeleno, eh, zelene, zelena javna naročila, vključno z življenjskim ciklusom. Komisija bo še objavila smernice in dokumente za zelena javna naročila in objavila dokumente za evropske inštitucije in organe. Obstaja delovna skupina med inštitucionalni odbor o okoljskem upravljanju, ki dela na tem področju. Glede zmanjšanja emisij, kot je omenila gospa poročevalka, moram povedati, da je komisija od leta 2005 zmanjšala svoje emisije za 84 odstotkov, kar izvira iz zmanjšanja porabe energije za 60 odstotkov v enakem obdobju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Lahko damo sedaj gospodu Balku, v, da poda svoje komentarje v imenu računskega sodišča. Najlepša hvala, gospod predsednik. rad bi poudaril to, kar je dejala gospa Kalenbach o naši verodostojnosti. Seveda to poročilo govori o nas, o našem ravnanju. Zato moramo povdariti, kako zelo pomembna je ta revizija. Nekateri ste omenili vprašanje, koliko emisij bi lahko bi se jim lahko izognili, če bi imeli en sam sedež v Bruslju. Če si pogledate odstavek 41, tukaj piše, da je prišlo do emisij zaradi potovanja poslancev med Bruslom in Štrasburom, vendar pa smo zmanjšali emisije zaradi manjšega potovanja zaposlenih med Bruslom in Štrasburom ravno ta, zaradi EMA-sa ne moremo natančno oceniti tega vprašanja. Vendar pa bi lahko rekli, da, da smo previsoko ocenili v posledice Štrasbura na oglični odtis. Če si pogledate stran številka 19, potem vidite, da je potovani zaposlen leta 2012 med Šrazburem Bruslem predstavlja 2,2 odstotka, 6,9 odstotka pa je predstavljalo potovanje na druge kraje, ne med sedeži. Toliko v odgovor glede enega samega sedeža v Bruslu. In še vprašanje gospe Ajala Sender glede formul okoljske revizije, kako bi jih lahko izboljšali, kako bi lahko izboljšali zelen zaposlovanje, zelene javne naročila in tako dalje. Pogledajte si lahko privrčilo številka 7 na 39. strani, kjer piše, da morajo evropske inštitucije in organi izvajati zelena javna naročila, če je mogoče, zato da lahko ohranimo uh, zeleni razvoj, vključno s tem, da upoštevamo zaposlovanje. Najlepša hvala za pozornost. Balko. Najlepša hvala, gospod Balko. Želel sem dati besedo gospodi poročevalki, vendar pa se je Jala Sender še prijavil k besedi. Ja, želela bi samo še to vprašati, kar se tiče izravnave, ki se uporablja za marsikaj, ampak eh, mislim, da računsko sodišče je pripravilo priporočilo, da naj bi se izravnala ta potovanja s sredstvi za izravnavo. Ali ste morda izračunili, koliko naj bi to znašalo, kolikšna naj bi bila ta kompenzacija, ta izravnava v upoštevanju učinka? Torej ne samo priporočilo, ampak številka me zanima. Koliko? Izvolite. Vodja skupine je bil Peter Schumberger in dejal je, da ima on te informacije. Res je, imamo nekaj teh informacij v poročilu. Če si pogledate točke od 54 naprej, boste videli, da Evropski parlament uporablja izravnavo. Približno 30 odstotkov misije izravnanih in leta 2011 je to stalo približno 90 tisoč evrov. In če sem prav razumel, sedaj je znižal. To je povezano z dejstvom, da je trg, da trg oglika ne deluje v tem trenutku. Torej, ne govorimo o visokih zneskih. Najlepša hvala, gospa Šulin želite besedo? Ja, hvala lepa. Naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste razpravljali pri tem poročilu. Bi pa za konec še sama rada postavila eno kratko vprašanje uh, Evropskemu računskemu sodišču in sicer govorili ste, da ste pregledali 160 postopkov javnih eh, naročil ter da je bilo eh, teh kriterijev vključenih le malo. Zato boste predlagali spremembo uredbe na to temo in me zanima, kdaj lahko pričakujemo te, te spremembo uredbe in kdaj bo dana v proceduro. Hvala lepa. again a uh, team leader. Izvolite. Odgovorimo to vprašanje, potem pa bomo zaključili. Čisto kratko odgovor, prosim. Ta predlog bomo pripravili v kontekstu revizije finančne uredbe. Mislim, da boste v odboru glasovali naslednji teden, kot je že omenil gospod Balko. Okay, Najlepša hvala. Hvala za poročilo in za razpravo. Rok za priloge spremembe je 3. marca. 23. Marca bomo to sprejeli v odboru, aprila pa na plenarnem zasedanju, verjetno na drugem plenarnem zasedanju. Potem imamo 12. točko na dnevnem redu, posebno poročilo ali lahko pobuda za centre o odličnosti Evropske unije učinkovito pri svoji blažitvi kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj iz držav zunaj Evropske unije. Poročevalce gospod Poš. Preden pa mu damo besedo, bom prosil računsko sodišče, da poda. Uvodno izjavo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lahko počakamo trenutek, zato da tisti, ki morejo oditi, lahko odidejo. But we can easily stay within the 30 mislim, da nam bo uspela v 30 minutah. Okay, whenever you're ready. Yeah. Torej, če ste nared, izvolite. Thank you. So, uh, thank you, chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani član odbora, rad bi to področje obravnaval v treh delih. Čisto kratek bom. Samo nekaj besed v zvezi z vsebino. Potem bom omenil tri podrevizijske vprašanja, kakšne so ugotovitve in potem še nekaj zaključkov glede osebine same. Zakaj gre? Pomislite na krizo ebole v Zahodnji Afriki. Pomislite na upravo kemičnega orožja v Siriji. Pomislite na trgovanje z nezakonitim orožjem. Pomislite na ISIS na Bližnjem shodu. Pomislite na meje na Bližnjem shodu v Afriki, ki sploh niso meje. Torej, kaj delajo centri odličnosti? Ti centri rešujejo takšne vrste problemov. Zato gre. Komisija je s tem začela leta 2060. Imela je proračun za tri leta, od 2010 do 2013 proračun je vseboval 100 milijonov evrov, gre za en sam največji ukrep, ki je del inštrumenta za stabilnost, ki smo ga vedli leta 2006. Takšna je splošna slika. Čemu služi? Služi zmogljivosti inštitucionalne zmogljivosti neevropskih držav, da se lahko soočajo s takšnimi izzivi kemičnih, bioloških, radioloških, jedrskih tvegan. Če teh grožen tvega ne bomo reševali, lahko to začne predstavljati tudi grožno za državljane Evropske unije. Gre za veliko potezno pobudo. Po imamo sedem centrov odličnosti v celoti, sedmimi regionalnimi sekretarijati, 40 držav sodeluje v tej pobudi in do danes smo načeli 40 projektov. Toliko vsebini. Sedaj pa omenili ste naslov, zato tega ne bom ponavljal. Imamo tri pod vprašanja, ki smo jih obravnavali v reviziji. Prvo pod vprašanje. Pobuda temeli na pravi oceni situacije pred letom 2000. Odgovor je da. Naučili smo se iz izkušenj prejšnjega programa TASIS, torej pobuda temeli na dolgoročni strategiji, gre za pristop od spodne navzgor, gre pa tudi za regionalni pristop. Torej, odgovor na prvo pod vprašanje je, da pobuda teleni na trdni analizi situacije pred letom 2010. In še drugo, drug pod, drugo pod vprašanje. Če je organizacija pobude primerna, zato da se sooča z eh, identificiranimi tveganji. Odgovor je deloma, da vendar ne v popolnosti. Naj nakratko razložim, zakaj gre. Kot vidite v dokumentu, imate organizacijsko strukturo, ki je kompleksna. Tudi za nas sodišča gre za zelo kompleksno strukturo. Vendar pa mislimo, da ne bi mogli poenostaviti strukture. Gre namreč za naravo reševanja teh vprašanj. In druga pripomba. Menimo, da sodeluje mogoče preveč regij in držav. Naj vam podam primer. Proračun obsega 100 milijonov evrov za obdobje 2010 do 2013 več kot 40 držav sodeluje. Tudi to sem že povedal. Torej, če delite 100 milijonov 40-45, potem dobite približno 2 milijona na državo. Mislim, da 2 milijona evrov iz evropskega proračuna na državo mogoče ni dovolj, da se kaj spremeni. Tretja točka kompleksnost je seveda neizogibna, s tem se strinjamo in rezultat tega je, da smo z nekaterimi elementi te pobude zamujeli. In še zaključke tretjega podoprašanja, ki se glasi, če je bil spostavljen primeren sistem upravljanja za operativnost. Tukaj lahko odgovorimo, da smo s pobudo začeli leta 2010, torej nahajamo se v zgodni fazi in v našem poročilu pravimo, da pravi sistem ugotavlja kar nekaj pomankljivosti. Tukaj imamo kompleksnost pobude, zamude z načrtom izvanja, upočasneno ustanavljanje partnerskih sistemov v partnerskih državah in naše partnerice v nekaterih primerjih niso bile dovolj sodeležene. In še tretji del. Najpomembnejše sporočilo. Kot prvo, gre za poročilo, ki ocenjuje ob, Od začetka, torej od leta 2010, ocenjujemo torej potencial te pobude v tej fazi, govorimo o tem, kaj bi lahko dosegli, vendar pa revizije še nismo mogli opraviti o rezultatih, o učinkovitosti te pobude. To bi bilo, zato bi bilo prezgodaj. Drugič, Pobuda vsebuje nekaj zelo pozitivnih vidikov, kot sem že dejal. Stasisom ni bilo tako. Gre za del širše strategije. To temelji na potrebah partnerskih držav, spodbuja regionalno sodelovanje, kar je izrednega pomena. Ni tako zelo očitno, da države v tej regiji delijo znanje in strokovnost med seboj. Do tega ponavadi ne pride. In pritegnili smo tudi OZN, kar je zelo pozitivno. Pobuda se osredotoča na ključne regije po svetu. Kaj je pomembno pri tem? Pomembno je, da ohranimo zaupanje in pa angažiranost partnerjev. To bo ključnega pomena za naslednje leta. In še zadnja točka, kot sem že omenil. Sredstva se porazdelijo na veliko število držav in regij. Torej, obstaja tveganje, da bo trud obledel in razvodenil. Zato se bo morala komisija bolj osredotočiti na učinkovitost te pobude. Gospod predsedujoči, nismo mogli še preučiti učinkovitosti rezultatov, kot sem že povedal, samo potencial. Kolegom iz tretjega oddelka in z računskega sodišča bi predlagal, da čez nekaj let opravimo še eno revizijo in da tam preučimo rezultate. Tako bomo videli, če ta pobuda resnično deluje, ko bo začela z delom in če se resnično lahko uporabi to pobudo za reševanje krize ebole. Um, krize ISIS-a, kemičnega orožja v Siriji, nezakonito trgovanje z orožjem in tako dalje. Najlepša hvala za še potrpljenje in pozornost. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj bomo dali besedo gospodu Pošu, poročevalcu in potem gospej Ajali Sender. Gospod poročevalec. Dobre poledne, kolegové. Ehm, Težko bude navazovat na. Najlepša hvala, gospod in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. zelo težko je podati kaj novega, potem, kar smo slišali od računskega sodišča, vendar pa bom se eno povedal zaključke poročila. Najprej hvala računskemu sodišču za predstavitev tega poročila. Poročilo ocenjuje pobudo Evropske unije mm, za vlažitev kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih tveganj in centre odličnosti. Ta pobuda je bila ustanovljena leta 2010, zato je zelo težko oceniti rezultate različnih projektov v določenih regijah. Lahko pa ocenimo učinkovitost inštrumenta, ki ga imamo pred seboj in ne rezultatov. Pobuda se je začela leta 2010, kar pomeni, da moramo v tem mandatu upraviti priložnost in izbrati pravi trenutek za oceno rezultatov, predna nadaljujemo s to pobudo. Za to pobudo smo imeli proračun 100 milijonov evrov za obdobje 2010-2013, ki je del inštrumenta za, stabiliza za stabilizacijo. Torej, imamo tehnično in strokovno pomoč, ki jo nudimo regionalnim centrom, ki delujejo v okviru Europe-Aida in posameznih delegacij Evropske komisije v državah. Če si pogledate ta kontekst, poročilo podaja tri ukrepe udeležba partnerskih držav glede izvanja teh projektov, to ključnega pomena za dobro delovanje te pobude. Poleg tega moramo zagotoviti, da obstaja čim krajše obdobje pred, med začetkom in izvanjem, kajti tveganja, o katerih je govora, so stalno prisotna. Poleg tega pa moramo tudi okrepiti pristop od spodaj na vzgor, zato da bodo lahko partnerji aktivno sodelovali pri eh, iskanju rešitev. Omenili smo tveganja, ne govorimo samo o afriških državah, govorimo tudi o bivših sovjetskih državah, o bližnjo vzhodnih državah. Biološka tveganja pa obstaja predvsem v Afriki. Delovanje centra odličnosti je učinkovito, to lahko rečemo, vendar pa je bolje, da ocenimo učinkovitost ob koncu teh projektov leta 2013. Najlepša hvala, gospod Poš. Gospa Ajala Sinda. Sí, gracias, presidente. Muy hvala, predsedujoči. Najprej bi se želela zahvaliti za to predstavitev in želela bi vprašati naslednje. V bistvu ste malo poenostavili na začetku, ko ste rekli, toliko milijonov je na voljo, toliko je bilo narejeno, ampak mislim, da je to malo poenostavljeno, saj v resnici ne ustreza temu, kar v resnici imamo. Imamo projekte za 6 milijonov in nekaj, druge za 4 milijone in tretje za nekaj tisoč. Uh, Tako da zanima me, ali dejansko eh, imamo prave informacije in ali ta sredstva, kadar namenimo 6 milijonov in nekaj ali pa 4 tisoč evrov, to res ustreza temu, za kar je namenjeno. Imamo pač informacije o tem, ampak ta program predvideva eh, ta protiraket ne predvideva protiraketnega ščita na uh, mejah Evropske unije, ampak nekaj drugega, tako da bi potrebovali tukaj bolj specifične podatke v prihodnje. Poleg tega pa ste govorili tudi o tem, da se je program začel leta 2010. Zdaj pa ocenjujemo samo potencial tega programa, ne pa rezultatov. In zato sprašujem, iz katerega razloga um, je računsko sodišče opravilo revizijo nad programom, pri katerem je možno oceniti samo potencial in ne rezultatov. Tukaj gre za veliko mesecev, veliko ljudi, ki so vključeni v izvedbo te revizije. Tudi tema je precej zapletena in zato se sprašujem, zakaj je revizija na tem projektu eh, in ne na kakšnem drugem, ki je že bolj dozorev. Um, Sprašujemo se večkrat o tem, kako bi morale delegacije Evropske unije bolj smotrno e, izvajati svoje misije, se uporabljati sredstva in tako naprej. Torej imamo veliko priporočil, ampak v resnici očitno se s tem nič ne zgodi. Zato bi vas prosila, če nam lahko obrazložite vaše razloge za to. Najlepša hvala. Gospod Džamov. Nekaj smete mondanijo samo v vseh, ki pišelujenako. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil računskemu sodišču za poročilo, kot tudi poročevalcu za odlično upravljeno delo. Torej, ocenjujemo nov program, novo pobudo in imeti moramo priložnost za to. Ne moremo oceniti samo rezultate, ampak tudi, če to eh, dobro deluje, če je izvedljivo, kakšna je organizacija. Ocenili smo, da je organizacija primirna in kako bi lahko zmanjšali tveganja in grožnje in kakšni bodo rezultati, pa bomo videli kasneje. Omenili ste in tudi to je del poročila. Da obstajajo problemi glede financiranja, če sodeluje preveč eh, držav, da bi prišlo do razdrobljenosti. Veliko krat je zelo težko osredotočiti pozornost, kajti tveganja lahko pridejo iz nepričakovanih kraj. Imeli smo epidemije v jugovzhodni Aziji, ebolo v Afriki, imamo kemično orožje na Bližnjem vzhodu, v bivši Sovjetski zvezi. Zelo težko je vnaprej izključiti področja, kjer naj ne bi bilo tvegan in grožen. Po eni strani se strinjam, da se moramo bolj skoncentrirano sredotočiti na porabo sredstev, vendar pa bi rad povdaril, da ni mogoče vnaprej izključiti regij in področji glede potencijalnih groženj za Evropsko unijo. Gre predvsem za tehnično in organizacijsko revizijo, vendar pa bi rad še posebej omenil jedrsko grožnjo. Zelo težko je sodelovati v okviru raziskovanj, zaradi tega, ker so jedrski programi zelo občutljivo vprašanje za države. Zelo težko je dobiti kakršnekoli informacije še posebej za zunanje raziskave. Tukaj ne govorim samo o iranskem jedrskem programu, ampak tudi o državah, ki imajo zelo dobre odnose z Evropsko unijo. Zelo težko je dobiti verodostojne informacije o jedrskih programih. Vprašanje je, če dobimo lahko kakšnokoli verodostojno sliko o teh grožnjah iz bivših sovjetskih držav ali same Rusije. če imamo prave informacije, da lahko ocenimo potencijalno grožno ali tveganje v Rusiji, na primer. Pomembno je, da razumemo države zunaj Evropske unije, vendar pa moramo upoštevati tudi to, da so države članice same del teh tvegan in grožen, ki se jim želimo izogniti. Naprimer, jedrski odpadki, in gori, uporabljeno gorivo. Tudi to izvažamo v druge države. Rusija, na primer, Mačarska je poleti jedrske odpadke izvozila v Rusijo preko Ukrajine. Še zadnji stavek tudi takšna tveganja, ki jih povzroča državljanice, je treba pogledati. Najlepša hvala. Lahko prosimo komisijo, gospoda Andemija, da poda komentar. Um, hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi se zahvalil tudi poročevalcu za delovni dokument gre za tesno sodelovanje s kolegi iz eh, Evropske službe za zunanje delovanje, gre tako rekoč za skupni projekt. In to je zelo pomembno, kaj ti ne gre zgolj za diplomatski vidik, ampak tudi za tehnični vidik. Torej Evropska komisija podpira vsa priporočila, ki nam bodo veliko pomoč pri nadaljem razvoju te pobude. Zelo jasno je, da ta pobuda pomaga številnim državam in pokriva precejšnje geografsko območje. In to vpliva tudi na naravo eh, problemov, s katerimi se ukvarjamo, kot je povedal moj predhodnik. Tukaj ne gre. Uh, zgolj uh, za kemične, biološke, radiološke in uh, jedrske faktorje, ampak uh, tudi uh, za naravna tveganja ali pa tveganja, ki nastajajo zaradi uh, konfliktov v posameznih regijah če si ogledate ebola, uh, ebolo ali pa eh, podobne zadeve, potem lahko vidite, da uh, te grožnje ne prihajajo iz bližnjega sosedstva, ampak recimo v primeru ebole iz uh, Zahodne Afrike. Torej ne smemo se preveč osredotočati na sosedstvo, kajti potem bi. Uh, lahko izpustili določene gražne, ki bi jih morda lahko zadušili že v Kali. obstaja tudi precejšnje razhajanje med tem, eh, kakšno je naše mnenje in kakšna je realistična situacija in ebola to dobro ponazarja. To me vodi k jedrskemu vprašanju. Seveda imamo celo vrsto instrumentov, ki se navezujejo na to, Osredotočeno sem predvsem, osredotočamo se predvsem na jedrsko varnost, tako da bi eh, državam, kot je recimo Ukrajina, zagotovili ustrezna sredstva za nadzor nad eh, nezakonito trgovino z jedrskim materialom. No in eh, to nam je tudi uspelo doseči, to je praktičen rezultat te pobude. Poleg tega imamo tudi tri mobilne laboratorije v Zahodnji Afriki, eh, ki eh, vsakodnevno delujejo, eh, omogočajo identifikacijo virusa in zagotavljajo z tem pomoč prebivalcem tega območja. Ne gre zgolj za mobilne laboratorije, gre tudi za izobraževanje, za vzpostavitev ustreznih kapacitet za spopadanje s to vrstnimi problemi. Torej, to so primeri eh, praktičnih rezultatov, ki eh, so po našem mnenju zelo otipljivi. Potem pa je tukaj eh, tudi prispevek 12, v višini 12 milijonov evrov za uničitev kemičnega orožja v Siriji, pri tem pomagamo Združenim narodom. Seveda pa eh, je to dolgoročen pristop. Države članice bodo potrebovale čas za sodelovanje na eh, teh področjih eh, in to ni lahko doseči, kot je dejal poročevalec. Težko je doseči izmenjavo informacij, težko je doseči sodelovanje znotraj držav, kaj šele sodelovanje z sosednjimi državami ta eh, pobuda eh, se lahko uresničuje le v regionalnem kontekstu in zaradi tega je potrebno pomagati državam članicam, da razvijajo medsebojno zaupanje in se soočijo z tem problemom. Regionalno sodelovanje je v tem kontekstu izjemno pomembno. Kar zadeva samo strukturo, pa bomo seveda objavili uh, nov javni razpis, eh, da bi uh, okrepili naše kapacitete, da bi izboljšali strokovno znanje. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da raziskovalni center pri tem uh, opravlja zelo pomembno vlogo. Uh, kar pa nač zadeva načelo trajnosti. Potrebujemo več. Uh, lokalnih izvedencev, ki bodo sodelovali v eh, tem projektu. Privabiti moramo eh, lokalne izvedence, poleg tega pa moramo še naprej krepiti upravne reforme v eh, državah samih, tako da bodo države lahko sodelovale. Prej še pripombe glede projektnega menedžmenta sem si zapisal. Morali se bomo, morali se bomo odreči trenutnemu pristopu in začeti s koordinacijo takoj, ko bodo projekti za to pripravljeni. Najlepša hvala. Samo še nekaj minut imamo. Sodišče bi rado izpostavilo tudi nekaj točk. Gospod Pikston. Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj minut bi mi moralo zadostovati, no naj le odgovorim na zanimiva vprašanja, ki so mi bila zastavljena in rad bi se zahvalil članom odbora za ta vprašanja. Torej, gospa Ajala Sender, preprosto sem razdelil eh, celoten znesek. Prav imate pet eh, pa imate seznam eh, z različnimi projekti in tam lahko vidite tudi, kateri projekti presegajo 2 eh, milijona evra in priznati morate, da je veliko 2 milijona evrov, priznati pa morate, da je veliko projektov, ki so pod to mejo. Torej, to, kar moramo storiti, je, da se veliko bolj osredotočamo Eh, to eh, je bilo zapisano v priporočilu Frost in eh, Evropska komisija to upošteva. Potem pa k naslednjemu vprašanju, ki sta ga zastavila dva poslanca. Trenutek za revizijo je bil zelo premišljeno izbran. Pobuda je bila sprožena leta 2010, bila je zelo težavna, zelo zapletena pobuda. In če bi izvedli eh, revizijo šele leta 2016-2017, eh, ne bi imeli manevrskega prostora in pa eh, možnosti popravkov. In zato smo želeli revizijo izvesti pravočasno, tako da bo Evropska komisija imela priporočila pravočasno in bo tako lahko uvedla tudi izboljšave. kot predlaga vaš poročevalec, pa bomo eh, čez eh, dva, tri leta eh, natačno proučili tudi rezultate in pa učinkovitost. No, toliko o tem, gospod predsedojoči. Hvala lepa, da ste bili tako kratki, gospod. Poh, imate še dve minuti. Hvala lepa, kolegi, za to razpravo upam, da se boste počutili bolj varni v prihodnjem letu zaradi te pobude Evropske unije. To bi bil najboljši možni rezultat. E, to je zelo zanimiva razprava, res je škoda, da nismo imeli več časa. 3. marec je rok za vložitev predlogo sprememb. 23. marca bomo to poročilo sprejeli v odboru, eh, na plenarnem zasedanju pa aprila in sicer na drugem eh, aprilskem zasedanju. 26. januarja pa bomo imeli naslednjo sejo tega odbora.